morning, dear colleagues. Pozdravljeni, dragi kolegi. Bomo ponovno začeli z delom. Včeraj smo imeli popoldanski sestanek in potem še seminar o pogajanjih o prihodnem sporazumu med EU in Združenim kraljestvom in sicer o poglavjih, ki so povezani z našim področjem. Zdaj pa imamo dnevni red za danes zjutraj do 11. Ob 11.15 je predvideno glasovanje, oziroma ob 11.50, če se ne motim. Zato moramo upoštevati čas, ki je predviden za vsako točko. Pripraviti moramo tudi elektronske kartice za glasovanje. In takrat bo verjetno prišlo tudi več članov, ko bomo imeli glasovanje. Mm. Pripravljeni moramo biti, da bomo res začeli točno ob 11.50 z glasovanjem. Zdaj pa sedma točka, stanje pogajanj in izvajanja sporazumov in ureditev EU v zvezi s ponovnim sprejemom. Najprej nam bo spregovorila komisija, potem bodo govorili koordinatorji poročevalec in poročevalci v senci. O tem konkretnem dosjeju komisija je že podala pisne informacije o prihodnih sporazumih o ponovnem sprejemu. In, uh, treba bo nadzorovati in pregledovati vse takšne sporazume in njihovo izvajanje. Gospa Parijat nam bo zdaj spregovorila. Rad bi čestital za njeno novo imenovanje v Generalnem direktoratu za notranje zadeve. Vsi vam želimo veliko uspeha pri vašem novem delu. Besedo boste dobili za deset minut, potem pa bomo imeli še čas za razpravo. Čestitke in pozdravljeni. Eh, pozdravljeni in hvala, da ste me eh, sprejeli danes tukaj. Hvala tudi za čestitke. Mislim, da bom potrebovala eh, nekaj sreče in pa tudi vaše podpore pri svojem delu, da bomo lahko delali na tej težavni agendi prvič sem tukaj pred vami, nekaj obrazov že poznam in vesela sem, da vas spet vidim. Bi pa rada danes v prvem srečanju z vami povedala, da si želim dobrega sodelovanja z vami. Rada bi tudi redno prihajala v vaš odbor. Vedno, kadar bo to potrebno, bomo lahko skupaj razpravljali in eh, naš cilj je, da bi bili čim bolj eh, pregledni in da bi vam zagotovili čim več eh, aktualnih informacij. Danes bomo začeli ta dialog z eno kompleksno temo in sicer gre za vračanje tistih, ki nimajo pravice ostati v EU in pa za obveznost tretjih držav, da jih sprejmejo nazaj. No, mi se lotevamo izziva migracij že kar nekaj časa in eh, mi eh, imamo pristop, ki temeli na skupnih vrednotah. Eh, želimo pa hkrati obravnavati tudi izvorne vzroke, zakaj se ljudje sploh selijo. Imamo več kot 200 programov, ki so povezani s skrbniškim skladom za. Afriko. Uh, imamo pa tudi precej sredstev, 4,4 milijarde za vse te programe. Um, borimo se proti tihotapcem. 760 eh, tisoč uh, ljudi je bilo rešenih na morju in od leta 2015 smo rešili tudi 23 tisoč ljudi v puščavi. Uh, No, nudimo tudi alternative eh, v obliki legalnih poti za legalne, zakonite priseljence. Eh, več kot 67 tisoč ljudi je bilo premeščenih znotraj EU od leta 2015 naprej. Potem pa nudimo tudi posebne ukrepe za tiste, ki bežijo pred preganjanjem in konflikti. Ko um, državljan tretje države ni kvalificiran do kakršne koli podpore in uh, nima pravice ostati, je to osebo treba vrniti na dostojanstven način. Torej, imigrante, ki so nezakonito tukaj, je treba vrniti, ampak zato potrebujemo tudi dobre azilne postopke in postopke vračanja. In zagotoviti je treba, da bodo pri postopkih vračanja sodelovali tudi tretje države če emigranti eh, ne sodelujejo, če uničujejo eh, potne liste, eh, zato da se ne bi vrnili, potem prosimo tretje države, da te ljudi identificirajo. Mm, skrb za migrante je zapisana tudi v mednarodnem pravu. Ampak, ko sodelovanje ne poteka tekoče, je dobro. Eh, imeti tudi zavezo tretjih držav, da bodo z nami sodelovali. In treba imeti opredeljene jasne postopke za to. Po mojem mnenju je pomembno spomniti tudi na to, da zakonodaja EU pominja, da se eh, vračanje ljudi eh, zgodi šele potem, ko je vsak primer posebej natančno pregledan. Imamo zakonodajo, tako nacionalno kot evropsko, ki zagotavlja vse potrebne varovalke za. Eh, ljudi, tudi ko gre za tveganje nevračanja. Poleg tega smo naredili revizijo pravnega okvira leta 2018, da bi ta postal bolj transparenten in da bi zagotavljal polno spoštovanje človekovih pravic. 23 eh, instrumentov za vračanje imamo v EU in te nadzorujejo države članice in pri tem sodelujemo tudi eh, s tretjimi državami. Um, tudi posebne ureditve imamo s posameznimi državami in če bo parlament eh, dal svoje soglasje, bomo imeli še en tak dogovor o vračanju oziroma ponovnem sprejemu z Belorusijo. Dragi člani in članice, um, pred kratkim sem poslala pismo. Um, iz katerega tudi dobite pregled nad tem področjem. Odkar ste junija 2018 zadnjič razpravljali o tem, je komisija skušala um, uh, izkoristiti vse priložnosti za dialog, uh, strukturiran dialog uh, s tretjimi državami o tem, ampak ni pa prišlo do nobenega novega instrumenta. Že naprej delamo tudi na izvajanju obstoječih sporozumov in ureditev. Organizirali smo 22 eh, skupnih odborov in pa 10 eh, skupnih eh, delovnih skupin na to temo. No, naj povem, kako je s temi obstoječimi sporozumi o ponovnem sprejemu. Imamo jih z zahodno-balkanskimi državami. Te države Um, so tudi na poti um, približevanja Evropski uniji in uh, te sporazume so države članice pozitivno ocenile. Potem imamo države vzhodnega partnerstva, Azerbajžan, Armenijo, Moldavijo, Ukrajino in Gruzijo. In uh, tudi tukaj je bilo veliko ponovnih sprejemov v zadnjih letih. Države članice še vedno poročajo o operativnih problemih z Rusijo. Ampak tudi tukaj se je stopna eh, sprejemanja um, bistveno povečala. Tudi Šrilanka sodeluje pri ponovnem sprejemu, ampak eh, to se še ni pretvorilo v povečane številke ponovnih sprejemov. In upam, da bo ta eh, nadgrajena elektronska platforma, ki bo začela delovati februarja, izboljšala delovanje. No, potem imamo Pakistan, ki je pomembna država izvora tukaj eh, se ne spoštujejo vsa pravila in dosti krat zavrnejo ponovni sprejem. Eh, razlogi pa niso utemeljeni. Eh, imamo tudi sistem za upravljanje migracij, ki je dostopen štirim državam. Moji kolegi danes razpravljajo s Pakistanom o razširitvi tega sistema na vse države članice. Potem imamo tudi sporozum s Turčijo. Eh, Turčija ima močno stališče, da eh, ne bodo izvajali določbe o državljanih tretjih držav, dokler ne dobijo liberalizacije vizumskega režima. Od leta 2016 eh, turške oblasti ne želijo več sodelovati pri sestankih eh, skupnega odbora in zato je zelo težko ehm, kvalitativno oceniti naše sodelovanje s Turčijo. Komisija ehm, želi, da se v vseh določbah sporazum spoštuje in eh, da se spoštuje v vseh državah članicah. Vse več je tudi prihodov migrantov prej grških otokov in pa kopenske meje in zato spodbujamo eh, Turčijo, da spoštuje sporazum in pa tudi dvostranski protokol, ki ga ima z Grčijo. Kar se tiče eh, zelenorskih otokov, eh, je. Eh, prišlo do bistvenega izboljšanja sodelovanja. To je edina afriška država, s katero ima Evropska unija sporazum o ponovnem sprejemu. Potem Etiopija. Eh, sodelovanje je težavno bilo v prvem letu, ampak eh, oblasti so izrazile politične zaveze za to, da se situacija izboljša. No, Slovno koščina obala. Na začetku je bilo zelo malo primerov, ki so jih predstavile države članice, ampak začela se je potem skupna dinamika, ki je dobra in kaže dobro pot naprej. Potem imamo Gvinejo. Pozitivni rezultati so tukaj opazni in predvsem s tistimi državami, ki sodelujejo pri tej ureditvi. Je pa število vračanj oziroma ponovnih sprejemov omejeno. Gambija je poseben primer, imajo dobre prakse glede ponovnega sprejema, eh, um, ampak njihove oblasti so se potem leta 2019 odločile, da postavijo moratorij na vse eh, vrnitve eh, zaradi pomankanja kapacitet. Zunanje, služba za zunanje delovanje države članice ter komisija zdaj proučujejo situacijo in želijo Gambiji pomagati pri izgradni zmogljivosti. Z Afganistanom smo tudi naredili korake naprej, zmanjšujemo e, število nezakonitih pribežnikov iz Afganistana in olajšujemo tudi postopke e, vračanja in pa integracije kljub nizkim številkam in pa zamudam pri procesu eh, so države članice pozitivno ocenile tudi sodelovanje z Bangladešom. Eh, tam obstaja tudi močna politična zaveza, da se eh, še naprej izvajajo standardni operativni postopki. No, zdaj pa še par besed o potekajočih pogajanjih. Pogajanja o ponovnem sprejemu s Kitajsko, poleg tega govorimo pa tudi o liberalizaciji vizumskega režima. Ta pogajanja so zelo počasna. S Tunizijo in Nigerijo je bil napreden, napredek dosežen na tehnični ravni leta 2018, ampak leta 2019 pa so se pogajanja in pogovori ustavili zaradi volilnih kampanj v teh dveh državah, tako da ni bilo potem novih pogovorov. Z Marokom bomo v prihodnosti spet sprožili ta uh, Eh, dialog, eh, želimo si strateškega partnerstva z Marokom in to je tudi pomemben vidik, kar se tiče izzivov, ki so še pred nami. Eh, želimo, da bi tretje države bile vključene in da bi sodelovali pri izvajanju vseh naših sporazumov, ki morajo biti uspešni. Evropska unija um, želi imeti dobro upravljanje migracij in pa dobro sodelovanje s tretjimi državami. Zato, da bomo to zagotovili, pa Evropska unija mora mobilizirati vsa urodja, ki so ji na voljo. In Evropski svet je v zadnjih letih večkrat pozval k temu. Um, S tem je povezal tudi trgovinsko in pa vizumsko politiko. Eh, imamo revidiran vizumski zakonik, ki bo stopil v veljavo eh, čez nekaj dni in ta povezuje um, politiko izdaje vizumov neposredno z eh, politiko ponovnih sprejemov. Torej, eh, to je pomemben korak, ki bo še prispeval k številnim že obstoječim instrumentom. Naprimer imamo elektronsko platformo, potem imamo kontaktne točke, tehnične delavnice, potem imamo operacije, ki so povezane s postopki ponovnega sprejema. Izkušnje v zadnjih letih nam kažejo, da stalno nadzorovanje ter komunikacija in pa podpora za te države je eh, bistvena za to, da se dosegajo konkretni rezultati. Eh, pomembne pa so tudi spodbude za te države in v naslednjih mesecih računam na vašo podporo, da prispevate k našemu holističnemu upravljanju migracij. Z tretjimi državami moramo izgraditi močna partnerstva, države članice pa tudi morajo v celoti spoštovati sporazume, ki veljajo. Kot veste, bo komisija k malu predstavila nov svežen o uh, migracijah in azilu. Tukaj bom zaključila, uh, se pa že veselim vaših vprašanj in vprašanj upam, upam, da bom lahko odgovorila na nje. Je pa z mano tukaj še kolega, eh, ki mi bo pomagal, eh, ker sem sama precej nova na tem delovnem mestu. Eh, upam, da mi bo uspelo kar se da celovito odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala, gospa Parjat. Da, res uh, smo pripravljeni začeti. Najprej bodo spregovorili koordinatorji, potem pa še drugi člani in članice našega odbora. Naj vam samo povem, gospa Parijat, po mojem mnenju eh, je pomembna tema, ko govorimo o vračanju in ponovnem sprejemu, naslednja. pred očmi moramo vse čas imeti to, da se je treba boriti tudi proti lažnim novicam, eh, dezinformacijam in lažem, ki jih je na tem področju veliko. Eh, eh, te dezinformacije ovirajo upravljanje in reševanje teh vprašanj. Nikoli ni bilo res, da migranti v ogromnih številkah prihaja v EU, da je to invazija in da migracije niso pod nadzorom. Številke pravzaprav padajo in Evropska unija bi morala tukaj ukrepati. Kljub vsemu imamo pogodbo o delovanju Evropske unije in pa Lizbonsko pogodbo, ki nas e, zavezujeta k skupnemu azilnemu sistemu. In od leta 2015, ko smo res doživeli vrhunec migracij, številke vse čas padajo in več je vračan kot pa nezakonitih prihodov. Kar pomeni, da še vedno evropska demografija upada v absolutnih in relativnih številkah in to moramo imeti pred očmi. In eh, veliko je tukaj napačnih eh, percepcij in demagogije in temu se moramo pri naši razpravi izogniti. Zdaj pa koordinatorji, najprej gospod Lenars za ELS, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala za vaš prispevek, gospa Parijat. Dobro ste opisali situacijo, za našo skupino so vračanja zelo pomembna. Če namreč ne bomo imeli ustreznih vračanj za tiste ljudi, ki eh, nimajo pravice ostati po mednarodnem pravu, bo to zelo bremenilo azilni sistem v EU. Zato moramo povečati svojo učinkovitost. In zaskrbljujoče je, da so zadnji sporazumi o ponovnem sprejemu eh, iz leta 2014. Dobro je vedeti, da sodelovanje z vzhodnimi sosedami in partnericami dobro deluje, skrbi pa nas sodelovanje z južnimi sosedami. Bom govoril o dejstvih, eh, kot je rekel predsednik. No, 12 tisoč uh, ljudi je v zadnjih mesecih od leta 2019 naprej prišlo iz Alžirije in Maroka. Um, v, uspe pa nam uh, vrniti samo 31 odstotkov ljudi v primeru Maroka in 21 odstotkov ljudi v primeru Alžirije. Večina teh priseljencev torej ostane, ne glede na naša pravila, eh, naše sodbe in postopke. Mislim, da moramo nujno še delati na tem področju, ampak vprašanje je kako. Seveda je treba izboljšati direktivo o eh, vračanju. Upam, da bomo tudi v tem odboru eh, ponovno začeli delati na tem, prav tako imamo AMIF, eh, ki ga je treba izboljšati, zato da bodo vračanja postala bolj učinkovita. Mislim pa, da eh, lahko bistveno izboljšamo tudi bilateralne odnose in dogovore s temi državami. Ne vem, eh, kako podrobno lahko odgovorite na to vprašanje, ampak v kotonujskem sporazumu se je vsaka država zavezala k ponovnemu sprejemu ljudi, ki nezakonito bivajo na območju EU. In Evropska unija je eh, sprejela podobne zaveze. Zato ne razumem, zakaj se ta del kotonovijskega sporazuma ne izvaja. Pogajamo se o novem partnerstvu. Nekje sredi leta 2020 naj eh, bi bilo to eh, zaključeno. Kaj pa vi predlagate za to novo partnerstvo? Kako se bomo pogajali o določbah o vračanju in ponovnem sprejemu v okviru tega partnerstva? E, imamo mednarodne sporazume, ampak zaveze se ne spoštujejo. Zakaj sploh sprejemamo takšne zaveze, če se potem to ne izvaja? Gospa Sipel, izvolite. Hvala. Gospa Parjat, e, želimo veliko uspeha pri vašem delu. No, ne dvomim v številke, ki jih je ravno kar predstavil gospod Lenars. Ampak eh, vseeno obstajajo primeri, kjer ljudje ne dobijo statusa azila, eh, dobijo pa eh, dovoljenje za bivanje zaradi kršenja njihovih pravic in podobno. Eh, v kolikšni meri je to del eh, pogajanj, ko gre za sporazume o ponovnem sprejemu in kakšne varovalke imamo za to, da zagotovimo, da se bodo te pravice spoštovale v tretjih državah. Eh, no, ko govorimo o sporazumu z Marokom, me zanima, ali je treba upoštevati še kakšne druge vidike, zato da bodo te države bolj pripravljene za sodelovanje na področju ponovnega sprejema. Veliko krat govorimo o zakonitih poteh za ljudi, ki rabijo podporo. E, govorili ste o številki 60 tisoč ali nekaj takega. To pride približno 16750 ljudi na leto. E, toliko naj bi jih e, sprejeli. Ampak, če to porazdelimo po državah, je to veliko manj kot 800 na državo. In če bi mi hoteli kaj prispevati k migracijam, eh, mislim, da bi morali tudi sami storiti več, ne samo pričakovati eh, to od drugih držav. Potem še eno konkretno vprašanje v zvezi s skladom AMIF. Imamo nekaj informacij glede vračanj in ponovne integracije v državah izvora od leta 2014 do 2020 je predvidena vsota 943 milijonov. Ali je ta vsota zadostna, previsoka, preniska? Ali nam lahko kaj poveste o tem, koliko denarja porabimo uh, za druge vidike AMIF-a, uh, eh, naprimer za azilne postopke in pa integracijo v evropskih državah? Pa še zadnje vprašanje. To pa se nanaša na vračanja. Ali vedno govorimo o številkah, ki ste jih tudi vi navedli, ampak mora nam biti jasno, ali govorimo samo o eh, vrnitvah v države izvora, ne pa eh, o vrnitvah v države prvega vstopa v Evropsko unijo. Hvala, gospa Intveld. Hvala, gospa Parjat. Mislim, da se vsi strinjamo o pomenu dobro delujočega sistema vračanja. Če imamo sistem za ocenjevanje prošen in nekdo ni upravičen do tega, da ostane, ga je treba vrniti. Ampak tudi oblika te politike je pomembna, ne samo kvantitativno, ampak tudi kvalitativno. Naj eh, predstavim svoje vprašanje. Pravni status sporazuma me zanima. 16 formalnih eh, dogovorov imamo oziroma sporazumov, sedem pa jih je eh, neformalnih. Ali nam lahko predstavite, kakšna je pravna podlaga za te sporazume? ali uh, jih pregleduje tudi Evropsko sodišče, ali um, imamo tudi druge varovalke, kot naprimer listina o temeljnih pravicah, potem pa še nadzor nad uh, ponovno integracijo. Uh, prebrala sem poročilo uh, o vračanju otrok v Afganistan. Tri četrtine otrok. Uh, se ne počuti varnih oziroma se niso počutili varne med procesom vračanja. Gre za nasilje, za prisilo eh, in polovica se jih je vrnila v Afganistan samih ali pa s policijo in samo tri od 53 so bili potem vključeni v um, postopek reintegracije. Eh, veliko jih je hodilo v šolo v Evropi, ampak samo 16 jih je potem vključilo, eh, se jih je vključilo v šolo v Afganistanu. Eh, veliko jih je govorilo tudi o žalosti, o diskriminaciji in podobno. 10 od, 5, od 53. Samo 10 se jih ne bi rado vrnilo ponovno v Evropo, vsi ostali bi radi prišli nazaj. Uh, Ne vem, kako komisija gleda na to, kako vi lahko temu rečete, da gre za vzdržno vračanje. E, kakšen je bil nadzor strani komisije? Meni se zdi, kot da tega nadzora sploh ni bilo. E, kako komisija izvaja nadzor potem, ko se ljudi vrne nazaj v njihovo državo? Kako spremljate situacijo, naprimer, deklic? In zanima me, ali ste zadovoljni s situacijo, kakršna je. No, potem ste omenili tudi sodelovanje s Turčijo. Veliko smo vložili v odnose s eh, Turčijo, ko gre za um, vračanje, ampak zelo majhno število ljudi je Turčija dejansko sprejela nazaj. Ali mislite, da je bilo vse naše prizadevanje vredno tega? No, to so moje vprašanje. Hvala. Okay, Mrs. Strick. Gospa Strick. Like to, uh, Mrs. As... No, tudi sama pozdravljam gospo Parijat uh, in zelo se veselim sodelovanja z vami v naslednjih letih. Lahko uh, si predstavljam, um, da uh, je pred vami zapleteno delo. Um, podali ste nam tudi dobro predstavitev. In zanima nas tudi sodelovanje s tranzitnimi državami. Se mi zdi, eh, eh, da ima to celo prednost. Eh, in leta 2011 je komisija svetu svetovala naj se osredotoči predvsem na države izvora, ne toliko na države tranzita. Mm, na ta način naj bi se izognili tudi tveganju eh, kršitev eh, človekovih pravic, zato ker se ljudje na koncu znajdejo v svoji državi. Še vedno imamo tudi veliko sporazumov o eh, ponovnem sprejemu s tranzitnimi državami, tudi s državami, iz, državami izvora, ampak veliko je torej teh tranzitnih držav in zanima me, zakaj je temu tako tudi v sporazumih o ponovnem sprejemu eh, države niso obvezane k temu, da bi poskusile ljudi vrniti v njihovo državo izvora. Mislim, da bi moralo biti logično, da bi država eh, morala vsaj poskusiti te ljudi vrniti v njihovo državo izvora, ne v tranzitno državo. In če si pogledate sporazume o eh, ponovnem sprejemu, ali imamo po eni strani neformalne dogovore, po drugi strani pa formalne dogovore. Zakaj eh, se ne trudimo bolj za formalne sporazume? Lahko poveste tudi kaj o izvajanju, eh, naprimer o tem, v koliko primerih se uporabljajo formalni in v katerih primerih eh, oziroma koliko primerih neformalni dogovori. Eh, govorili smo tudi z eh, komisarko Johansson o tem. Eh, ljudem se zgodi to, da včasih obtičijo v tranzitni državi, ne da bi imeli dostop do azilnega postopka ali se naredi ocena, preden se sprejme sporazum s posamezno državo in ali se spremlja tudi uh, kakšen je učinek na spoštovanje pravic, potem ko je sporazum sklenjen. Mislim, da bi ta cel postopek moral biti neodvisen in transparenten. Še dve stvari. Rada bi povdarila to, kar je že vprašala gospa Intveld. Sama imam isto vprašanje. Zelo me skrbijo otroci. V direktivi o vračanju jasno piše, da bi morali najprej spoštovati eh, glavni interes otroka. To bi morala biti prva prioriteta in ali lahko zagotovite, da bo na naslednjem sestanku v skupni poti naprej to obravnavano, potem pa še financiranje turške e, vlade v okviru dogovora s Turčijo. Merklova je Erdoganu baje obljubila, da ga bo podprla tudi finančno, ko bo šlo za izgradno centrov za sprejem na severovzhodu Sirije ali nam lahko zagotovite, da na severovzhodu Sirije ne bo uporabljen evropski denar, vsaj ne prek Turčije. Hvala. Hey, Spoštovane kolegice in kolegi, seveda veste, da vas ne želim prekinjati. Ampak prosim upoštevajte, da imamo predvsej natrpan dnevni red danes dopoledne. Gre za to, da govorimo seveda o zelo pomembni zadevi predstavitev komisije, številk in oris pogajanj, kar se tiče izvajanja sporozumov in roditev v zvezi s ponovnim spremom. Vse to je seveda zelo pomembno, tudi glede sporozumov, ki smo jih že podpisali. Vendar pa v tem obdobju bi morali vse malo spregovoriti tudi o točki 8, tukaj gre za sporazum med EU in Belorusijo. Peter Vitanov je poročevalec na to temo in tudi točka 9. To pa je predstavitev sklenitev sporazuma med EU in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov. Izdajanje vizumov. To bi pa naj predstavil To bi naj predstavila tudi gospa Parijat. Torej, prosim vas, osredotočajte se na vsebino, bodite jedrnati. Po koordinatorjih boste dobili besedo ostali, bodite jedrnati, tako nam bo uspelo. Potem imamo še točko gospe Sipel, potem, ko bo poročala o dokazne gradivo, občutljiv dosje. Potem pa imamo elektronsko glasovanje po predsvetvi poročila o trgih z drogami v EU za leto 2019, po predsvetvi direktorja Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Wow, to je res veliko. Prosim, do 11.50 ne morete vsi dobiti 4 minut. Prosim, bodite kratki in jedrnati. To velja tudi za predstavnika ID, gospod Fest. Hvala lepa, gospa Parjat, da ste prišli. Še prej pa vam, gospod Lopes Aguilar. Ekstremno veliko časa bi preočvali, če ne bi vi vedno govorili o tem, kako moramo vrčevati s časom. Vsi znamo brati dnevni red. In potem še prošnja za vas, če bi morda vodili, predsedovali temu eh, sestanku bolj objektivno, ne pa tako pristransko. Ne boste mi vi govorili, kaj je resnica in kaj je demagogija. In ko pravite, da celo 2015 begunska kriza ni bila težavna, da bi to lahko razrešili, če ne bi evropske institucije delovali, je to laž. Zakaj pa je gospa Merkel odprla meje? Zato, ker so razmere na včasem bile take, da so bile nevzdržne. In smo imeli atentatorje 14, 21 in 27 identitetami v Nemčiji. Torej, nadzor na mejah ni deloval. Torej, ne pripovedujte, da smo 2015, 2016 bili sposobni obvladovati begunske tokove. Gospa Parja, čisto kratko vprašanje za vas. Ali obstajajo kakšni podatki, raziskave o tem, da zakonitim migrantom, ki spadajo v program ponovnega vračanja, da je 57 tisoč od 2015, da so še vedno torej, v tistih državah, kamor so bili preseljeni ali pa so se medtem preselili v druge evropske države. Imamo kakšne podatke o tem, če bi lahko navedli? kakšne številke, gre torej za preseljevanje. Torej, katere države, koliko oseb so sprejeli v okviru programa za preseljevanje. Hvala. EKR, e er, gospa Višnjevska, prosim. Hvala lepa. Predsednik, gospa direktorica, hvala lepa za to zanimivo predstavitev. EKR, podpira politiko vračanja, politiko vračanja nezakonitih priseljencev v tretje države. Prav tako podpiramo začetek dela, kar se tiče spremembe direktive o vračanju. <laughs> Hvala lepa, to je bilo res kratko. It'll be, it'll be Tako sedaj pa Guje, gospa Björk. Hvala lepa. Naj se najprej zahvalim za dokumentacijo, ki smo jo dobili, zelo podrobna je, brez tega bi bilo zelo težko za nas opraviti ustrezno naše delo. Hvala za to. Naj izpostavim nekatere stvari, ki so jih kolegi že omenili. Najprej pa moram reči, da mislim, da včasih, ko slišimo o politiki vračanja, bi si želela, da bi države članice in institucije EU bile vsaj pol tako organizirane, da bi dostojno pozdravili posebce za jezir. Če bi se to zgodilo, ne bi bili, kjer smo. Včasih eh, me to spravlja nekoliko v bub. In naj povem še to. Nekateri želijo povezati legitimnost azilnih sistemov po eni strani in raven vračanja po drugi. Mislim, da te povezave ni, ni dokazov za to. Imamo veliko ljudi, ki so ksenofobni, ki dehumanizirajo ljudi in to ustvarja potem težave za naše azilne sisteme. Sedaj pa to, kar sem želela izpostaviti. Nekatere teh točk je omenila že kolegica Sofija Intfeld, kar se tiče Afganistana in vračanja otrok. Veliko nas, ki smo prebrali tole poročilo, organizacija Save Children, imamo podobno mnenje, tukaj so primeri, Afganistan ni tista država, kamor bi morali kamor bi lahko vračali otroke. V bistvu gre za to. Moja država Švedska, za nas je to zelo pomembno vprašanje. Trgamo otroke iz šol, prijateljev in jih potem vrnemo nazaj v Afganistan, k državo, ki ni varna. Veliko protestov je bilo, včasih so uspešni, upamo, da se bo to kmalo ustavilo. Vendar pa mislim, da je to sporno in to poročilo daje tudi vse argumente, da se to mora ustaviti. Potem pa naj povem še tole. O tem je že bilo govora sodelovanje EU-Turčija, glede na nizko število vrnenih oseb. Se vprašamo, ali je bilo to vredno? Sredstva, ki smo jih vložili, smo jih vložili, no ne mi, sem proti temu sporazumu. Legitimiteta in moč, ki smo jo dali Erdoganu v tem kontekstu, vprašati se moramo, je to res bilo vredno? In mislim, da je Odgovor je zelo jasen. Ne, ni bilo. Hvala lepa. Sedaj pa roka gospoda Tudrača. Prosim, če ste kratki, pomagajte nam, ker bo besedo dobil tudi gospod Vitanov. Želite spregovoriti tudi o tem? Ali o vašem? Tudi o tem vprašanju. Pred vašo predstavitvijo o Belorusiji prav. Torej najprej Tudrača, potem Vitanov. Ampak ne pozabite, točka v Belorusi bo in tudi ponestitev izdaje na vizumo. Tam je poročalec gospod Huk. Huk za vize, Vitano za ponovni sprejem. Bojite kratki, prosim. Hvala lepa, kratek pomen. Veste, da sem pristranski, kar se tiče tega. Bil sem tudi na drugi strani. tako da nimam veliko vprašanj. Naj vam čestitam, gospa Pereja, da ste dobili to funkcijo. To ni enostavna funkcija, sedaj pa še nekaj o paktu. Čisto na kratko ste na začetku omenili, da bo sporozum ponovno vračen del pakta. Naj povem nekaj tudi, kar se tiče Kinasa. Če bo v tem paktu vračanje in to ne bo potem dobro ravnoteženo. No, zakritim priseljevanjem, zdi se, da ni veliko možnosti za to, bo to težko. Zato bolj priporočilo kot vprašanje. Ko se posvetujete s prestolnicami o paktu, prosim, dobite podrobno informacijo, bodite resni v razpravah o tem, o zakonitih migracijah, kaj so pripravljeni dati na mizo za to, kajti brez tega mora biti zelo jasno, uspeha ne bo, ki si ga želimo s tretjimi državami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tudorač, sedaj pa gospod Vitanov. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Parjat, za podobne informacije. Čisto na kratko, dve vprašanje in splošna pripomba. Najprej, omenili ste sporozum med EU in Turčijo, ponovno vračam, da bi več informacij o tem. Večinoma se nanašam na sporočilo Turčije, da ne bodo izvajali. Hm določb o tretjih državljanih, to, ker ne dobili eh, vizumske liberalizacije. Lahko, lahko pa date več podrobnosti o trenutnem stanju, kar se tiče vizumske liberalizacije. In potem, glede na spremenjeni vizumski kodeks, ki se bo eh, uveljavil naslednji teden, ali bi EU lahko uporabila krepe za vizume, da bi pritisnila te države za ponovni sprejem, kaj bi to pomenilo tudi za sporozum med EU in Turčijo in za vizumsko liberalizacijo, celoten proces. Potem pa še eno vprašanje o prihajajočih sporozumih. Da lahko podate več informacij o sporozumu EU-Maroko, boste ponovno sprožili pogajanja, od česa je to odvisno. In potem splošna pripomba. Mislim, da bi parlament moral biti aktivno odvežen in obveščen o odpiranju in napredku pri formalnih, neformalnih sporozumih. Vračam tukaj papirom gospod Strik, kajti kadarkoli je možno, bi formalni sporozumi morali biti sklenjeni na mesto neformalnih dogovorov. Seveda s polnim spoštovanjem človekovih pravic in dostojanstva ljudi. Hvala. Hvala lepa vsem. Drugih rok ne vidim. Predlagam tole, gospa Parjat. Ni lahki začetek na vašem položaju. Težek začetek je, sedaj boste morali odgovarjati. Seveda gre za zelo specifično vprašanje. Predlagam, da sedaj v vašem drugem javljanju odgovorite na ta vprašanja, potem pa boste lahko predstavili sporozum z Belorusijo o vračanju in potem tudi o izdajanju vizumov. Potem pa bomo sledili še poročilo Petra Vitanova in Antonija Huka pri obih vprašanjih. Torej, se strinjate, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala lepa za vaše vprašanje. Skušala bom odgovoriti, kolikor se le da, če se bo dalo na vsa vprašanja, sicer pa bo moj kolega potem šel v podrobnosti. Kar se tiče sodelovanja z južno, sos, z južno soseščino, z Alžirijo, Marokom in to se potem navezuje tudi na sporozum z Marokom. Da, na tem moramo delati in to je nekaj, kar načrtujemo, še prav posebno z Marokom kaj si želimo storiti, in to je bolj splošna pripomba. Želimo in moramo imeti veliko bolj celovit pristop, kaj se tiče naših odnosov s tretjimi državami. Vključevati bo treba ne samo migranska vprašanja v razpravo, ampak bolj globalna, kako sodelujemo z njimi. Razprave, kot veste, razprave z Marokom so bile blokirane kar nekaj let, sedaj lahko ponovno zaženemo razprave o bolj celovitem partnerskem sporazumu in ta migranska vprašanja so lahko vključena v to, v to bolj splošno razpravo, bolj uravnoteženo sodelovanje z njimi. To je pristop, ki mu želimo slediti v prihodnje. Omenili ste Kotonovski sporazum grem še širše. Vse države so ratificirale Ženevsko konvencijo in ponovni sprejem je del Ženevske konvencije. To je pravna podlaga za to, da zagotovimo vračanje in da države morajo sprejeti tiste državne, ki nimajo pravice biti v drugi državi. To temelji na mednarodnem pravu. Torej vse države bi morale to spoštovati. Torej, kaj želimo storiti? In tukaj prehajam na vprašanje dvostranskih sporozumov o ponovnem spremu ali dogovorov na tem področju. Tukaj ne gre za to, da bi opredeljevali vprašanja temeljnih pravic pri tem. Vračamo samo osebe, ki so že bile predmet temeljite analize razmer, kar se tiče azilnih pravic. Z vsemi potrebnimi preverbami, ki so potrebne za to. Ti sporazumi govorijo o modalitetah vračanja in zagotoviti, in tukaj se strinjam z vami, da je še veliko zadev, ki jih moramo morda preveriti bolj podrobno, da jih vrnemo na dostojen način. In to želimo zagotoviti s temi sporazumi. Koliko se le da, pa si želimo celovitih sporazumov, in tu vas prosimo, pri teh vas prosimo tudi za soglasje. To je naša, to je tista možnost, ki je ki se nam zdi najboljša, ampak vedno to ni možno. Če določena tretja država ne želi sporazuma, potem si želimo vsaj, da imamo dogovor, ki je ne zavozojoč instrument, administrativen dogovor. Ampak tako potem lahko spostavimo določene pogoje glede organizacije vračanja. Potem omogočamo vračanje ljudi v te države in organiziramo vračanje gre za precej administrativnih in tehničnih vidikov, kjer bi lahko v okviru teh sporozumov se teh vprašanj lotili bolj učinkovito. Kar se tiče financiranja AMIFA, mislim, da je financiranje PC uravnoteženo, ampak kolega bo morda povedal več o tem. Če se prav spomnim, glede financiranja. Imamo 943 milijonov evrov, to je običajen znesek, potem pa imamo veliko više zneske, ki se namenjajo solidarnosti, preselitev, premeščanje v okviru azila, v okviru AMIFA, to je približno 5 milijard evrov. Tako da se nam zdi to pravo ravnovesje. On the conditions uh, in the return to third countries, those... Kar se tiče pogojev vračanja v trete države, ti sporazumi bi naj bili prednostno z državami izvora. Ne. Tranzitnimi državami, razen s Turčjo. Tukaj gre sporazume za sporazume z državami izvora. In strinjam se z vami. To je najboljši način, da zagotovimo, da se ljudje vrnejo tja, odkuder so prišli, in ne v tranzitne države. On Afgan, Afganistan. Well, pre... Potem pa Afganistan, moja prejšnja funkcija, kot ste se ukvarjala s humanitarno pomočjo, smo se popolnoma zavedali razmer v Afganistanu. In spet tukaj imamo zakonodajo, In res. Ko ljudje nimajo pravice ostati zakonito vev, jih moramo vrniti. Kaj si želimo storiti? In to je tudi del in namen teh sporozumov, teh dogovorov, da jih spremljamo tudi s finančno podporo, tiste, ki jih vrnemo v njihove države, da jim pomagamo, kolikor se le da, da bi potem jim omogočili pogoje, da ostanejo v tej državi. Vemo, da razmere v Afganistanu še zdaleč niso zadovoljive. Poskušamo pa sodelovati z drugimi službami, tudi z mojim prejšnjim GDM. Skušamo podpirati tudi v okviru razvojne politike, tako da se lahko potem dotikamo tudi bolj dolgoročnih elementov ko lahko zaprosijo tudi za humanitarno pomoč in potem lahko tudi razvojna pomoč pomaga jim pri iskanju bolj dolgoročnih rešitev. Ne moremo sporozumijo o vračanju rešiti vsega. Jasno je, da tisti, ki državo zapustijo, ker države ne morejo preživeti, potrebujejo torej kaj več kot samo ta instrument sporozuma o vračanju, da bi se njihove zadeve uredile. Tako da to si bomo ogledali, bomo več pozornosti namenili temu. Skušali bomo boljše spremljati razmere v državah, kamor jih vrnemo, kako se zadeve izvaja tam. To si bomo torej bolj podrobno ogledali. Kar se tiče Turčije, je bilo vredno mislim, da moramo na vse skupaj gledati nekoliko širše. S podporo Turčiji smo podprli 1,7 milijona ljudi z denarno pomočjo, ki so ostali v Turčiji. Turčija gosti 4 milijone beguncev, tako da, so, tako da lahko ti ljudje zaradi naše podpore dobijo boljšo oskrbo in zaradi evropskih sredstev lahko ostanejo v Turčiji, dokler se razmere v Siriji ne izboljšajo. Tako da mislim, da moramo upoštevati tudi to in da moramo, to, da moramo to umestiti širše. Kakšen je bil torej vpliv, kakšni so bili rezultati sporozuma EU-Turčija. Uh, concerning the northeast of styria uh, the money that we provide for turkey will be spent in turkey not in the northeast of syria kar se tiče severovzhoda sirije mislim da je komisija že večkrat dejala da rekonstrukcije ne bo, da ne bomo dajali sredstva za rekonstrukcijo za to področje severovzhodne Sirije. Tako da mislim, da je tu vse jasno. Koliko oseb smo vrnili? Ne vem, ali imamo sistem za spremljanje za to. To je težko zagotoviti, ampak bilateralno se lahko o tem pogovorimo in podam več informacij, kako lahko to razvijemo še naprej. kar se tiče pakta o migracijah, pa tole. Kot sem že dejala, pripravljamo novi pakt o migracijah in pristop, ki mu želimo slediti, je bolj celovit. Ponoma se strinjam z vami, da bi zato, da bi izvali boljše vračanje tistih, ki so nezakonito izstopili na področje EU, da moramo bolj delovati na področju zakonitih poti, da se gre za zakonito preseljevanje, za zakonite migracije ali pa druge oblike sprejema. Na tem bomo delali in to bomo potem vključili v novi pakt. In potem za konec, kar se tiče moje točke. Naj potrdim. Seveda, vas bomo še naprej obveščali, vključevali v razpravo o prihodna pogajanja. Kot sem dejala, v tem trenutku ni veliko pogajanj, ki bi tekle. Naš cilj pa je, da nadaljujemo in da prepričamo še več držav, da podpišajo sporozume in da razvijemo tudi bolj celovit pristop, kot sem dejala, tudi z drugimi instrumenti, ki lahko to olajšajo. Sedaj pa predajam besedo kolegu, če želite. Hvala lepa, gospa Parijat. Prosim, pojete hitri. Kaj ti še dve točki imamo na čakanju za gospod Parijat, za predstavitev dogovora o ponovnem sprejemu oseb z Belorusijo in tudi o vizumskih vprašanjih. Poročevalca boste tudi bila beseda in potem tudi še poslanke in poslanci. Torej, prosim, zelo na hitro. Dve minuti za tri vprašanja kar se tiče podpore preko AMIF-a, kot je dejala gospa Parjat, 800-900 milijonov evrov, to je ponoma normalno, kot je dejala gospa Parjat. Večinoma gre za preseljevanje, za premestitev, za azil in integracijo, torej ravnovesje je v redu. Sveda pa lahko podrobnosti podamo po sestanku kasneje. Kar se tiče vprašanja gospoda, vprašanj gospoda Vitanova od Turčije, Sveda, ta liberalizacija je bila povezana z nekaterimi kriteriji, ti še niso spomnjeni, napredka ni, celoti si to, če želi, vizonsko liberalizacijo. Člen 25a spomenjenega vizonskega zakonika dovoljuje, če želite, da pritisnemo na tretje države, da pospešimo sprejem, ponovno sprejem, ampak to mora potem upoštevati celovite odnose s tretjo državo in zakonodajo si bomo to ogledali, si bomo ogledali celotne razmere s Turčijo, ko bomo govorili o vizumski politiki. Tega trenutku, tem trenutku ni na dnevnem redu. Potem pa človekove pravice. 25 sekund, kot veste. In Monik je eh, razložila. Sporozum je ponovno vračanju. Niso sredstva za človekove pravice. Človekove pravice se gledamo preden se spremeni odločitev o vračanju. V procesu vračanja se mora spoštovati vse pravice imigrantov. To spoštuje sodišča in nacionalna administracija. In seveda so vse možnosti dane tudi za pritožbe. Ena od prioritet prihodne pa je, da izboljšamo podporo za reintegracijo, za ponovno vključevanje in za otroke in za tiste, ki pride nazaj v tretje države, bomo skušali poskrbeti, da za njih poskrbimo, kaj se reče razvojne politike, kaj se reče tudi naše politike integracije. Hvala. Hvala lepa obema predstavnikoma GD Home, še prav posebno generalni direktorici gospe Parjat. Tako, sedaj pa predlagam, da se zelo potrudite, da spregovorimo o teh dveh točkah skupaj, skupna predstavitev, kar se da kratko, tako da bomo lahko slišali strani, več ljudi strani naših poročavcev. Torej, gospa Parijat, najprej sporozum o ponovnem vračanju z Belorusijo, potem pa še vizonsko vprašanje z Belorusijo. Prisluhnili bomo tudi poročavcema. Najprej pa vi, gospa Parijat. Torej, povzetek, prosim. <laughs> Uh, so, to be brief. Hvala lepa, na kratko. Pogajanja, kot veste, o ponovnem sprejemu oseb in o poenostavitvi izdajanja vizum od Belorusije ostaja kar nekaj časa, približno pet let, ampak na kratko. Sporozuma sta bila dokončana junija 2019. Tukaj smo združili vsa prizadevanja, da bi izboljšali mobilnost Belorusov na varen, dobro nadziran način. Kot veste, je Belorusija zadnja država v vzhodnem partnerstvu, kjer sporozum ponovno sprejem oseb in opostavitev izdajanja vizumov še ni bilo. Standardna politika EU je, da sporozum o opostavitvi izdajanja vizumov gre z roko v roki sporozum o ponovnem sprejemu oseb. Najprej o ponovnem sprejemu oseb. Kar se tega tiče, statistika kaže, da že imamo dobro sodelovanje med Belorusijo in državami članicami EU. Torej, podpisani sporozum med EU in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, seboj nekatere standardne elemente, ki so tudi v drugih sporozumih, ki smo jih sklenili s tretjimi državami tukaj izpostavljamo mednarodne obveze, da moramo tukaj zajeti vse državljane, tudi nekdane državljane, ki so se odrekli svojemu državljanstvu in to potem širimo tudi na državljanske člane, ne glede na državljanstvo in moramo vključevati državljane tretjih držav in apatride, to potem stopi le v podvoletnem prehodnem obdobju. Tukaj imamo jasne postopke za identifikacijo nedokumentiranih, nezakonitih migrantov, pa tudi roke za odgovor na prošnje. Potem pa imamo tudi še nekatere druge določbe, tiste, ki jih zajamemo torej na mejah med EU in Belorusijo. Države članice bodo lahko uporabile potovalni dokument EU, če Belorusija ni izdala dokumenta v predvidenem roku, Prav tako pa imamo tudi določbe o tranzitnih operacijah. Potem bomo imeli skupni odbor za ponovno vračanje, ki bo nadzoroval izvajanje sporozuma. Kar se tiče poenostavitve izdajanja vizumov, pa tole. Cilj je, da poenostavimo izdajanje vizumov za kratkoročne vizume za Beloruse in za državljane EU, ki bodo lahko brez vizumov potovali v Belorusijo za 30 dni prek eh, letališča v Minsku. Poenostavitev lahko razdelimo na dve širši skupini. Tista, ki cilja na vse državljane in tista, ki cilja na nekatere kategorije prosilcev, glede na namen potovanja, naprimer novinarji, študenti, člani uradnih delegacij, predstavniki civilne družbe in tako dalje. Tukaj gre za znižanje vizumske pristopine na 35 evrov, krajše roke za sprejem odločitev, preko ne 10 dni, kot pravilo, potem tudi večkratna viza, ki se lahko izda do 5 let, in potem tudi poenostavljeni dokumenti za namen potovanja, običajno en dokument po kategoriji. In potem tudi brez vizumsko potovanje za 12 kategorij prosilcev. Prav tako sporozum tudi izuzema diplomatske potnariste, biometrične potnariste obeh strani, pa tudi, da se pa se unije za kratkoročno bivanje. Torej, po potreditvi sveta 14. oktobra in 19. decembra sta sporozuma bila podpisana strani komisarka Johansen in Davora Bogotinoviča, in tudi to je, to je bil torej viceministr Hrvaške in tudi strani ministra Belorusije. In to bo stopilo k malo veljavo. Pozdravljam to, da je sklenite obeh sporozumov, čestitam poročovacima in upam, da bomo k malo zaključili postopek soglasja s parlamentom, tako da bosta oba sporozuma lahko začela veljati kar se da hitro. Hvala lepa. Najlepša hvala za predstavitev gospe Pari. Eh, sedaj pa bomo prisluhnili eh, poročevalcem v eh, senci in pa poročevalcu, najprej gospod Vitanov kot poročevalec. Skušal bom biti kratek in bom ponavljal tega, kar je bilo že povedano, torej ne bom izpostavljal ključnih vidikov v vsebini tega dokumenta rad bi spostavil le nekaj točk. Kot veste, je Belorusija edina država v vzhodnem partnerstvu, z katero Evropska unija doslej eh, ni imela sporazuma eh, o ponovnem sprijemu oseb in sporazum, ki je bil podpisan pretekli teden, bo prvi to vrstni sporazum. Leta 1995 je bil podpisan sporazum o sodelovanju, ampak zaradi tega, ker Belorusija ni spoštovala demokracije in človekovih pravic, ta sporazum nikoli ni bil ratificiran. Torej, podpis sporazuma z Belorusijo je po mojem mnenju eh, zelo pomemben signal. Resnično verjamem, da moramo tesneje sodelovati z državami vzhodnega partnerstva, kljub izzivom ali pa še v večji meri zaradi izzivov, ki se tam pojavljajo. Če ne bomo z njimi sodelovali mi, bo z njimi sodeloval kdo drug. Spoštovanje človekovih pravic je seveda ključnega pomena pri eh, vzpostavitvi prihodnega odnosa z Belorusijo in imam vprašanje za komisijo. Vprašanje človekovih eh, pravic, eh, je najbrž igrala pomembno vlogo v pogajanjih. Ali lahko to natančneje orišete, glede na to, da je Belorusija edina država v tej regiji, ki ima tudi še zmeraj smrtno kazen? Rad bi izpostavil tudi vlogo parlamenta pri nadzoru tovrstnih sporazumov. V skladu z členom 19 pogodbe ima parlament eh, vlogo nadzora in nadzorni odbor mora biti sestavljen iz izvedencev držav članic, hkrati pa je potrebno vključiti tudi parlament. Pri eh, prejšnji izmenjavi mnen eh, se je pokazalo, da je to dobro izhodišče eh, za razpravo v okviru prihodnega skupnega upravnega odbora. Hvala lepa, gospod Litanov. Seznam poročevalcev v senci je podoben seznamu pri prejšnji razpravi. Torej, najprej dajem besedo gospodu Huku. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je zelo uh, pomemben dosje, kajti uh, Belorusijo čaka še veliko dela na področju izboljšanja stanja človekovih pravic. In uh, vizumi uh, bodo k temu prispevali, kajti na ta način bomo poskrbeli za tešnejšo povezavo civilne družbe in to bo avtomatično ukrepilo človekove pravice. Eh, naj povem, eh, da je gospa Vela Kožjuk pomagala pri oblikovanju mojega mnenja. Je eh, strokovnjakinja oziroma izvedenka za Belorusijo. Najprej smo o tem razpravljali 2010, pogajanja so se pričela januarja 2014 in uh, mislim, da, da je gospa De Silva Kosta iz sekretarijata napisala tudi zelo dobro obrazložitev. Torej, v okviru novega sistema uh, bomo imeli desetdnevni deset uh, rok. Eh, imeli bomo petletne pristojbine z izjemo otrok in starejših in tako naprej. Veliko je korakov za poenostavitev sistema. Vizume ne bodo, ne bodo doljevala Evropska unija kot takšna, ampak eh, jih bodo dodeljevale države članice, gre nekako za skupen okvir. Celoten postopek eh, pa je. Eh, seveda tesno povezan eh, tudi z spoštovanjem človekovih pravic. Veliko je namreč eh, primerov kršitev človekovih pravic. Situacija se mora izboljšati. Poročevalci v Senci so se, se stali pretekli teden in šest od sedmih političnih skupin je dejalo, da bo eh, podprlo ta dokument glasovanje bo potekalo marca in potem eh, na plenarnem zasedanju eh, v Strasburgu. Zelo mi je žal, eh, da mene več ne bo tam, kajti zaradi Brexita. Pa bom žal moral zapustiti, moja skupina bo imenovala novega poročevalca v senci, bilo pa mi je v veliko čas, da sem lahko sodeloval pri pripravi tega dokumenta in da sem bil del tega odbora. Najlepša hvala, gospod Huk. sedaj pa drugi poročevalci v senci. Gospod Blaga je poročevalec senci za skupino ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govoril bom v imenu gospoda Blage. Torej niste gospod Blaga, ste gospod Bogdan. Kaj ti imate oba kartona, torej ste me zmedli. Torej, vi ste gospod Bogdan. Nič hudega. Nadaljeval bom v romunščini. Najlepša hvala. E, rad bi se zahvalil gospodu Vitanovu za njegovo poročilo. ILS e e, podpira sporozume med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. države članice so zahtevale vračanje nekaterih uh, beloruskih državljanov. Trend je trenutno uh, pozitiven. 85 odstotkov uh, postopkov vračanja je bilo rešenih uspešno. In predvidevamo, da se bo ta odstotek še povečal. Uh, Rad bi se zahvalil tudi gospodu Huku za njegovo predstavitev. ILS e se strinja z eh, sporazumom med eh, Evropsko unijo in eh, pa Belorusijo glede dodelitve vizumov. Če si ogledamo leto 2018, lahko vidimo, da je bilo zavrnitev vizuma le nič cela tri odstotka, običajno eh, pa ta stopnja znaša 9,6 odstotka. Spomnimo se, da smo imeli podobno situacijo tudi v drugih državah v začetku 90-ih eh, let. Danes pa so te države delujoče demokracije tudi zaradi odprtosti takratne Evropske unije. Če se bo situacija poslabšala v Belorusiji, potem lahko Evropska unija vedno prekine sporazum, ampak upam, da se to nikoli ne bo zgodilo. Najlepša hvala. Za zelene, gospa Strik. Čisto na kratko. Izpostavila sem že zaskrbljenost januarja eh, in sicer v zvezi z sporazumom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Hvala lepa za poročilo, gospodu Vitanovo, zares smo odlično sodelovali. Ta e, sporazum ne zavezuje države članice, da e, bi poskusile e, vrniti nezakonite priseljence v državo izvora. Poleg tega ni nobene zaveze, da je potrebno upoštevati ta uradni sporazum. Še zmeraj lahko uporabljajo neuradne postopke in pospešen postopek je tudi lahko nevaren eh, za eh, spoštovanje eh, določil za zaščito nezakonitih priseljencev. Rada bi prosila tudi, da nas eh, komisija vključi že v sam eh, mandat eh, priprave nove zakonodaje in komisija je dejala, da vračanje tukaj ni problematično zaradi tega, ker je že potekal azilni postopek. Ampak naj dodam, da je potrebno delovati že z namenom, da preprečimo nezakonit vstop tukaj je potrebno ukrepiti eh, nadzor na mejah, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi eh, dimenzijo človekovih pravic. Gospoda Van de Drešejo ne vidim. Je poročala licenci za skupino ID ali želi kdo spregovoriti o njegovem imenu? Če ne, eh, potem dobi besedo gospa Višnjevska v imenu skupine EKR. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, skupina EKR podpira ta sporazum o vračanju, kakor eh, tudi sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov. Menimo, da gre za pozitiven politični signal namenjen Belorusiji želimo okrepiti naše uh, vezi uh, na področju znanstvenega sodelovanja, sodelovanja uh, v sektorju kulture in tako naprej. Nimamo prav veliko časa, zato se na hitro zahvaljujem gospodu Vitanovu in tudi gospodu Huku. Hvala lepa za sodelovanje. Sedaj pa Gue, gospod Prego, ki je ne vidim v dvorani, ali kdo želi besedo? Ne. Potem, koliko razumem, je gospod Brajer tudi poročevalec za uh, drugi dosje, uh, torej za poenostavitev izdajanja vizumov. Želite vi kaj dodati? Yes, uh, much, ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot so rekli kolegi pred menoj, bi tudi jaz rad opozoril na to, da je Belorusija diktatura, da je to edina evropska država, eh, ki izvaja smrtno kazen in sicer z strelom v glavo, ne vem, če to veste. Eh, situacija na področju človekovih pravic eh, se zdi stabilna, vendar pa tudi ni nobenega izboljšanja in situacija je zaskrbljujoča. Poleg tega so bile uvedene tudi nove omejitve svobode govora eh, in tukaj gre seveda eh, za omejitev eh, kritičnega poročanja. Poleg tega Belorusija skuša vplivati tudi na aktiviste in pa na svobodne medije. Zakonsko preganjajo na stotine novinarjev in poleg tega so aretirali številne protestnike. To je zaskrbljujoče, kljub temu pa upam, da bo ta sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov okrepil izmenjavo eh, in eh, informacij in da eh, bo pozitivno vplival na situacijo zagovornikov človekovih pravic v Belorusiji. Zaradi tega ne nasprotujemo tej poenostavitvi izdajanja vizumov vendar pa bi radi eh, spomnili Belorusijo, da eh, mora spoštovati temeljne človekove pravice in pa načela eh, demokracije. Najlepša hvala, toliko torej z strani poročevalcev v senci. Gospa Parijat, kot vidite, govorimo o znanem beloruskem režimu in situacija je zaskrbljujoča, to je povsem normalno, ne spoštuje načela pravne države, ne spoštuje človekovih pravic in tako naprej. Predsednik Lukašenko je na oblasti že iz časa Sovjetske zveze in še zmera je na oblasti. Torej, situacija je izjemno zaskrbljujoča, ponovno eh, vračanje je izjemno pomembno, ampak govorimo o Belorusiji, tega ne smemo pozabiti koliko razumem, sta, Vitan, sta gospod Vitano in gospod Huk eh, tudi poročevalca v senci eh, drug drugemu. Eh, torej, vama moram dati še besedo. Najprej gospod Vitanov. Ja. Sedaj bom spregovoril kot poročevalec v senci za eh, drugi dosije. Naj vas spomnim, da je bila politika sveta ta, da se oba dosjeja obravnavata usporedno. V skladu z statistikami komisije je Belorusija eh, država, eh, z kateri je dodeljeno eh, največ šengenskih vizumov in ima najnižjo. Um, stopno uh, zavrnitev uh, vizumov. Uh, stroški se bodo povečali z 60 na 80 evrov zaradi novega vizumskega zakonika. In tudi zaradi tega smo sodelovali z kolegi, da bi ta dva dosjeja čim prej obravnavali, kajti bolj dolgo bo trajalo, da sprejmemo ta sporazum, eh, dlje bodo eh, veljale više eh, vizumske pristojbine. Pomembni so stiki med ljudmi, le na ta način lahko pride do stabilnega gospodarskega, kulturnega in znanstvenega razvoja. Najlepša hvala. In še gospod Huk. Čisto na kratko, strinjam se s kolegom, da je zelo pomembno, da se ta dva dosjeja obravnavata usporedno. Eh, kajti eh, vizumi dajajo ljudem zakonito možnost, da obiščejo Evropsko unijo ali pa Belorusijo eh, in vračanje omogoča vračanje nezakonitih priseljencev. Poleg tega je potrebno povdariti, da želimo na ta način omogočiti zakonit vstop evropskih državljanov v Belorusijo in uh, želimo jim zagotoviti tudi ustrezno zaščito. Torej, uh, mislim, da je pomembno, da usporedno napredujemo pri obih temah. Hvala lepa, gospa Parijat. Uh, eh, predsej zaostajamo, še eno točko imamo na dnevnem redu in sicer v zvezi z e-dokazi, prosim, če povzamete eh, svoje pripombe, potem ko ste slišali stališče tako poročevalcev, kakor tudi poročevalcev v senci. Ja, zelo kratka bom. Naj samo povem, da eh, je Evropska unija upravičeno zaskrbljena zaradi situacije na področju človekovih pravic. seveda eh, sporazum o sprejeti. Oseb, ki prebivajo brez uh, dovoljenja, velja ob upoštevanju uh, človekovih pravic, mednarodnega prava in tako naprej. V preambuli je jasno zapisano, da uh, obe uh, strani upoštevata uh, temeljne človekove pravice in uh, takšni členi niso bili vključeni v nobenega izmed sporazumov o ponovnem sprejemu oseb, ki smo jih dosle, do, sprejeli doslej. To sem želela le dodati k temu, kar sem povedala že prej. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste, eh, na kratko, da ste se na kratko in jedrnato odzvali. No, nekoliko zamujamo, glede na to, da imamo na programu še druge eh, po e-dokazih, ampak se vam zahvaljujemo in eh, želimo vam eh, in pa vašemu direktoratu v komisiji uspešno delo. Zagotovo bomo še pogosto sodelovali. Hvala lepa. sensitivities in the Of course. <laughs> I can see. need to manage. That. I can see that. Thank you so, so now, please, let's proceed. Tako, prosim, nadaljujemo. Kot sem rekel, nekoliko zaostajamo. In imamo pred seboj občutljivo temo, ki smo jo podedovali iz prejšnjega sklica. In sicer gre za, prosim, za tišino. gre za izjemno aktualno temo. In sicer eh, pravosodno sodelovanje na področju kazenskih postopkov, eh, natančneje, eh, govorili bomo o e-dokazih, elektronskih dokazih. Naša poročevalka je gospa Sipel in imamo predlog direktive za uvedbo usklajenih pravil glede imenovanja eh, pravnih eh, zastopnikov za zbiranje dokazov v kazenskih postopkih. Torej gre za dve točki, ki jo bomo obravnavali skupaj. Za e-dokaze in pa za imenovanje zakonskih zastopnikov. No, prisluhnimo poročevalki in poročevalcem v senci, gospa Zipre. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala lepa vsem poročevalcem v senci, ki so pozorno spremljali ta dosije. Hvala lepa tudi vsem drugim poslancem, ki so predložili predloge sprememb. Do konca novembra smo prejeli 841 predlogov sprememb na predlagano uredbo in še 26 predlogov sprememb eh, na direktivo. In januarja eh, smo imeli na voljo vse jezikovne različice. Eh, če si ogledamo število predlogov sprememb eh, in število kolegov, ki so sodelovali pri eh, pripravi predlogov sprememb, pa tudi samo vsebino, potem lahko hitro ugotovimo, da je zanimanje za to temo izjemno veliko v vseh političnih skupinah in tudi pri predstavnikih različnih narodnosti. Velika večina je za vzpostavitev boljšega ravnotežja eh, med eh, željem organov kazenskega pregona in pa zaščito človekovih pravic. Velika večina kolegov ne podpira predloga komisije kot takšnega, kajti ta predlog komisije želi vzpostaviti mehanizem, ki bi omogočil eh, državam članicam, da zahtevajo pridobitev različnih podatkov eh, iz drugih držav članic, ne da bi posredovali kakršnekoli informacije eh, o eh, samem primeru ali pa o osebi, ki je predmet tega primera. Pozivamo k strožjemu nadzoru, poleg tega, Eh, in sicer pri nadzoru ponudnikov storitev, hkrati eh, pa eh, želimo tudi stroži nadzor pri izvoru storilcev, če je ta izvor seveda poznan. Poleg tega lahko to določilo velja le za omejeno število primerov. Predlog Evropske komisije temelji na eh, členu 82, gre za medsebojno zaupanje. In medsebojno zaupanje je temelj evropskega sodelovanja, vendar pa ga ne moremo usiljevati eh, in poleg tega eh, tudi ne moremo zahtevati slepega zaupanja. Ne govorim zgolj o državah, eh, ki so v postopku eh, v okviru člena 7, ampak govorim o državah članicah nasplošno. Tudi iz ZDA sem slišala, da so nekoliko zaskrbljene eh, zaradi osnutka, ki ga želimo sprejeti v vseh državah članicah. Člen 82 govori o pravosodnem sodelovanju v primerjih kazenskega pregona, Evropska komisija pa uvaja povsem novo tolmačenje in sicer gre za organe iz ene države članice in uh, zasebne akterje v drugi državi članici. Naj povdarim tudi, da smo veliko storili na področju harmonizacije. Uh, različnih eh, kazenskih sistemov, kljub temu pa so pravila še zmeraj izjemno raznolika. Eh, storilci imajo tudi različne pravice, eh, veljajo različna pravila glede dopustnosti dokazov, dopustnosti predložitve dokazov in tako naprej. Poleg tega gre tukaj tudi za prenos odgovornosti z javnih organov na zasebna podjetja. Zaradi tega predlagam, da bi uvedli mehanizem eh, o obveščanju. Eh, namreč države članice bi morale imeti možnost, eh, da zavrnejo izvedbo naloga na svojem ozemlju in sicer ob ustrezni argumentaciji. Organi kazenskega pregona seveda želijo poznati nove trende. Eh, na področju kriminala, pa naj bo to eh, v njihovi državi članici ali pa v drugih državah. In glede na predloge sprememb, eh, lahko rečem, da se tudi drugi kolegi z tem strinjajo. Potem pa je tukaj tudi vprašanje, kako vzpostaviti takšen sistem obveščanja in kako poskrbeti za ravnotežje med željami organov kazenskega pregona in pa med temeljnimi človekovimi pravicami. Tudi tukaj se naša stališča razlikujejo in vse skupaj gre z roko v roki z drugimi predlogi sprememb, ki jih bomo predlagali v zvezi z varstvom osebnih podatkov, v zvezi z eh, postopkovnimi varovali in tako naprej. Eh, poleg tega eh, pa je potrebno spostaviti tudi varne kanale za prenos podatkov. Vse, o vsem tem razpravljamo, imamo različne polege, poglede naših kolegov. Za enkrat bom ostala pri tem eh, in dala poročevalcem v senci možnost, da predstavijo svoje predloge sprememb. Hvala lepa, gospa Sipl, za predstavitev izjemno občutljive in pa zapletene teme. Kaj ti povzeli ste razlike med Evropskim parlamentom in pa Evropskim svetom? Zaradi tega je tudi tako veliko predlogov sprememb. No pa prisluhnimo poročevalcem v senci, da bomo videli, če je tudi kaj manjverskega prostora. In, lahko, in da vidimo, če bomo lahko premostili težave, ki so se pojavile. ELS. Gospod Lenars, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naš poročevalec v senci je gospod Nuno Melo, ki pa žal danes ne more biti tukaj, zaradi tega me je prosil, da predstavim njegova stališča. Uložil je 94 predlogov sprememb. Eh, kot je rekla poročevalka, želi zagotoviti pravo ravnotežje med eh, zagotavljanjem učinkovitega mehanizma in pa varstvom temeljnih človekovih pravic eh, želimo zagotoviti tudi pravno gotovost za ponudnike digitalnih storitev. Nekaj točk jih eh, je želel izpostaviti gospod Melo. Potrebno je znižati prak za prenos podatkov iz treh na dve leti. Če si ogledamo Eh, francoski eh, sistem eh, in pa pornografijo. Tam je rok tri leta in elektronski dokazi so izjemno pomembni. Potrebno je zagotoviti učinkovitost kazenskih postopkov in pa varstvo človekovih pravic. Splošni prak naj bi bil pet let. Eh, vendar pa bi to izključilo primere, eh, kot je recimo primer člana kriminalne združbe v Nemčiji ali pa eh, kje druge. Zaradi tega bi se pojavilo tudi tveganje ne kaznivosti v posameznih primerjih. poleg eh, tega menimo, eh, da eh, je. Da mora biti možnost uh, pridobitve podatkov iz druge države omejena zgolj na primere, kjer uh, je uh, kazenski organ pre, prepričan, uh, da ta oseba ne prebiva v državi, ki je izdala nalog. Eh, poleg tega lahko eh, organ, eh, ki je prejel nalog za posredovanje dokazov, zahteva tudi dodatne informacije. Nuno Melo predlaga sistematično udeležbo organov kazenskega pregona v državah članicah. Zaradi tega bi lahko bil postopek veliko bolj zapleten kot trenutni postopek, ki velja v Evropski uniji. Poleg tega pa je rok precej krajši kot eh, v trenutnem sistemu. Eh, države z velikim številom pristojnih organov bi lahko prejela na tisoče zahtev iz različnih držav članic, kar bi lahko preobremenilo eh, organe v takšni državi članici. Eh, potem pa rok 8 ur za nujne primere. Eh, tukaj gre za razliko eh, v primerjavi z 6 urami, ki jih predlaga komisija in 24 urami, ki jih predlaga poročevalka. V imenu gospoda Mela naj zaključim, da se že veseli kompromisnih predlogov sprememb in da želi izpostaviti, da za, da je za ELS eh, zelo eh, pomemben eh, rok eh, za eh, pridobitev eh, podatkov eh, in eh, poleg tega eh, se vsi strinjamo za skupnim ciljem. Eh, hitri moramo biti v odzivu na kazniva dejanja, zagotoviti moramo dokaz in pa jasna pravila ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic. In če želite, da odgovorim na vaše vprašanje, gospod predsedujoči, mislim, da imamo sedaj določen manevrski prostor, na začetku pa ga ni bilo. Hvala lepa, gospod Kojnes, za Renew. Hvala lepa, rad bi se zahvalil tudi gospod Sipl eh, za pripravo tega poročila, pa tudi drugim poročevalcem v senci in pa kolegom, ki so pripravili toliko predlogov sprememb. Veliko dela naše čaka na splošno moram dejati, da je ta instrument izjemno proevropsko usmerjen. Eh, gre predvsem za zaupanje, v kolikšni meri zaupamo organom eh, drugih držav članic, eh, da bodo ti spoštovali temeljne človekove pravice in pa demokratična načela. Gre pa tudi za zaokrožitev notranjega trga. Strinjam se z ELS, da potrebujemo hitrejši instrument v boju proti koznivim dejanjem. In poleg tega se strinjam tudi, da ne smemo imeti uh, odprtega trga za digitalne storitve, če to ogroža uh, postopke kazenskega pregana. In strinjam se s poročevalko, eh, da se ta dva postopka včasih izrabljata in da zaradi tega pride do kršitev človekovih pravic. Zato potrebujemo tudi varovala. Uh, Strinjam se tudi z zelenimi in pa guje, da sistem za obveščanje sam po sebi ne bo eh, zagotavljal zadostne zaščite. Zaradi tega sem predlagal predloge sprememb, eh, ki zagotavljajo učinkovitost instrumenta in pa varstvo človekovih pravic. Mislim, eh, da se je potrebno osredotočiti predvsem na to, ali je eh, pridobitev dokazov pomembna zgolj za identifikacijo osebe, ali gre za identifikacijo lokacije eh, strežnika in ali je država, ki je zahtevala podatke v eh, procesu člena 7. Če, bomo, če bi omejili postopke zgolj na nacionalne primere, potem bi lahko zagotovili hitrejšo izvedbo tega instrumenta in preprečili pridobitev podatkov eh, z strani držav članic, ki so v postopku člena 7 in pa novinarjev. Poleg tega sem tudi povsem prepričan, da potrebujemo oziroma da moramo vzpostaviti uh, ustrezno informacijsko infrastrukturo uh, za komunikacijo med ponudniki storitev in pa pristojnimi organi. Kot je dejala že poročevalka, potrebujemo varne kanale in pa ustrezno identifikacijo. Z tem pristopom uh, bi lahko pridobili tudi. Uh, široko podporo v tem parlamentu in lahko bi sklenili tudi sporazum z svetom. Imeli eh, bomo zelo težavna pogajanja v trialogu in zato potrebujemo zelo eh, dobro večino v parlamentu. Veselim se že iskanja kompromisov. Lagodinski. Hvala, gospod Lagodinski za zelene. Hvala za besedo in hvala poročevalcu za, oziroma poročevalki za dobro upravljeno delo ta dosje je res obsežen, z njim je povezanega veliko dela in tudi veliko nadzora, ki ga gospa Zipr opravlja res odlično. Mi podpiramo to glavno linijo predloga in smer, v katero gre. To, da so vključene določbe o pravnih zastopnikih, to še posebej podpiramo, to mora biti vključeno v uredbo tudi splošne določbe so nam všeč, ampak potrebujemo nekaj več pravne jasnosti za vse, ki so vključeni, za akterje, za um, tiste, ki so pač upleteni uh, v proces. Definicije morajo biti jasne. Potrebujemo tudi kategorije podatkov. To gospa poročevalka tudi predlaga, s tem bomo zagotovili pravno jasnost, ampak pa gre za vsebinske podatke in pa definicijo tega. Tukaj pa se mi zdi, da je dosje preveč omejen samo na elektronsko komunikacijo in elektronske dokaze. Tukaj bi mi stvari malo spremenili. Še ena stvar, eh, definicija eh, države izvrševalke. Eh, mi bi tukaj predlagali kaskadni pristop, zato da se postopek razjasni, da je treba pogledati, kje so informacije shranjene, tam se potem te informacije tudi obdela in mm, to bi morali imeti najprej pred očmi. Potem je treba pogledati tudi eh, glavni sedež podjetja. Če ta ni v državi članici, potem poiščemo tisto državo, ki je odgovorna mm, ali pa poiščemo mm, druge podružnice tega podjetja v državi. Potem pa še nekaj v zvezi s pravnim zastopnikom. No, v ZDA so imeli primer Microsoft in Irske in uh, tam je naša stran predstavila ravno to, ravno ta vidik. Uh, Potem imamo še čezmejni mehanizem in obveščanje oblasti. Poročevalka predlaga, da bi eh, izvršni organi morali imeti pristojnost, da ukrepajo v eh, določenem časovnem obdobju, ampak vse vsi vemo, kako organi delujejo. Vsi imajo preveč dela. Zahvaljujem se tudi kolegu iz ELS-a, ki je to omenil. Naši pravosodni organi so preobremenjeni in v številnih primerjih eh, ne bodo ne mogli, ne hoteli uh, izdati notifikacije v ustreznem času. In če se omejimo pri tem samo na države, ki so v postopku sedmega člena, bi s tem izključili druge države, ki tudi presegajo prag. V Zagrebu smo se srečali prejšnji teden s pravosodnim ministrom in pri pravosodnem sodelovanju ne gre samo za dve državi, kjer poteka postopek po sedmem členu. Tako da mislim, da moramo širše zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic. In če se nek organ odloči, da ne ukrepa, potem imamo tukaj tudi odločitev izvršnega organa in ko gre za dostop eh, za novinarje in pa eh, druge akterje, mislim, da moramo tudi tukaj imeti nadzor, potem Mm, tudi ne bi smeli eh, brisati dokazov. Potem imamo razne platforme in ponudnike storitev. Eh, eh, mislim, da bi morali zagotoviti spoštovanje pravic, ampak ko se z njimi pogovarjamo, potem oni mislijo, da bi njihova pravica morala biti, da eh, lahko neko prošno opredelijo tudi kot pretirano. Eh, kot da se zlorablja eh, ta pravica. V tem primeru eh, bi lahko potem zaprosili tudi za več informacij, preden je sprejeta končna odločitev ali pa da se obrnemo nazaj na izvršni organ. Potem nepriznavanje in neizvajanje, to je sistemsko vprašanje, neizvajanje nekega naloga, s tem se uvajajo eh, neki novi elementi, poleg Um, preiskovalnega naloga in to je za nas ključnega pomena. Pri elektronskih dokazih gre za poseben primer, poseben primer tega evropskega preiskovalnega naloga. In zato mi pozivamo tudi k temu, da se oceni nalog za preiskave um, in da se potem uh, v ta okvir s časoma vključi tudi elektronske dokaze. No, pa še nekaj za zaključek. Mogoče to ni toliko kritično, ampak se mi pa zdi vseeno pomembno. Kritična infrastruktura eh, je eh, pomembna tudi kot razlog za dopustnost. Pa še mm, eno vprašanje imamo, o tem smo razpravljali tudi s sodnikom Evropskega sodišča. Kaj se zgodi, če dopustnost dokazov pri izvrševanju v državi, ki to izvršuje eh, in v državi, ki želi dokaze, Um, kaj, če dopustnost ni povsod enaka, če je nek dokaz dopusten v eni državi, v drugi pa ne, pa, je, pa so ta dokaz že eh, pridobili. Mislim, da bi morali razmisliti še o vsem tem. Imamo postopke po sedmem členu, pomankanje um, zaupanja v pravosodje med različnimi državami in zdaj dobivamo predlog, ki tem organom ki jim v bistvu ne zaupamo. Eh, ta predlog pa jim daje zelo široke pravne pravice in mislim, da bi morali dvakrat razmisliti o tem. In ne gre za to, da so podatki po naključju v neki državi, eh, kaznivo dejanje pa se zgodi nekje drugje. Tukaj ni naključi. Poglejmo si. Um, naprimer eh, dokument Aksela Springerja eh, glede Slovaške, eh, kje so podatki shranjeni. Aksel Springer je bil dejaven na Slovaškem, ampak njegovi podatki so shranjeni druge. Mislim, da bi morali res temeljito razmisliti, preden karkoli sprejmemo. Predstavnica IDE. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila poročevalki in pa drugim poročevalcem v senci. Delo, ki ga upravljamo, je izjemno tehnično in zapleteno, kot je bilo že povedano. Gre pa tudi za zelo pomembno delo, ki bo imelo velike praktične posledice v boju proti organiziranemu kriminalu. Besedilo poročevalke v veliki meri spreminja besedilo Evropske komisije, ki pa se meni zdi eh, bolje uravnoteženo recimo, ko gre za različne kategorije podatkov. Zato sem predlagala 16 predlogov sprememb, ki so namenjeni predvsem okrepitvi učinkovitosti instrumenta. Recimo, eh, gre za spremembo roka za posredovanje podatkov. Eh, potrebno pa je upoštevati tudi razdrobljenost različnih pravosodnih sistemov. Eh, kolega iz ELS je že povedal, eh, je že navedel nekaj točk, ki se nam zdijo problematične, zaradi tega, tega ne bom eh, ponavljala. Potem pa je tukaj še sistem obva, obveščanja, ki naj bi omogočil državam članicam hitro uporabo podatkov. Mislim, da moramo najti kompromise, ki bodo omogočili učinkovitejše pravosodno sodelovanje. Pri tem pa moramo zagotoviti tudi spoštovanje človekovih pravic. Potrebno je poskrbeti tudi za uskladitev interesov eh, med eh, spoštovanjem človekovih pravic in pa pridobitvijo dokazov v, eh, v kazenskih postopkih. Pri tem, eh, kot sem že povedala pri eh, prejšnjih izmenjavah eh, mnen, mi je ljubše stališče komisije, komisije kar zadeva rok treh let, medtem ko je poročevalka predlagala pet let za izvedbo te zakonodaje. Mislim, da bi številne države članice delovale izven obsega tega instrumenta v eh, primeru, eh, ki eh, ga je predlagala poročevalka. Namreč obstajajo kategorije izključenih kaznjivih dejanj, ki pa so kazniva v državah članicah. Potrebno je zagotoviti učinkovite postopke, hkrati pa spoštovanje človekovih pravic vseh udeleženih strank tudi eh, vseh tistih, ki so eh, predmet eh, preiskave. Poleg tega pa moramo poskrbeti za to, da spoštovanje človekovih pravic ne bo v preveliki meri omejilo pridobitev elektronskih dokazov. Najlepša hvala. E ne vidim predstavniku EKR, tako da gremo kar h GUE. Gospa Ernst, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da ne gre samo za to, da bi kar se da hitro prenesli podatke točke A do B, kot je dala predhodnica, da smo očinkoviti. Gre dejansko za to, kar je eden od kolegov, mislim, da je izred nju tudi dejal, da gre za vprašanje zaupanja, kako varn je prenos podatkov, še prav posebno v druge države članice, ko gre za zaupanje temeljne pravice ljudi, ko gre za osebne podatke. Ne gre samo za države po členu 7. Tukaj gre tudi za učinkovitost postopkov za kršitev pogodb in drugih podobnih pogodb in postopkov sedmega člena. Vidimo, kako dolgotrajni so in kako malo uspeha imamo in sedaj uporabljamo samo ta instrument. Mm, v bistvu želim dejati to. Zelo sem skeptična glede tega celotnega konstrukta, celotnega instrumenta. Če pa ga že bomo uporabili in tukaj se opazi, da si želimo kompromis, potem mislim, da moramo to vprašanje temeljnih pravic izpostaviti. Zato ne bom ponavljal vsega, kar so kolegice in kolegi že dejali, skupin zelenih renju in tudi poročevalka. Naj opozorim, da imamo tukaj morda scenarij, ki bi lahko obrzel na tri dele. To lahko ugotovite iz naših prerogov spremem, da bi morali imeti preservation orders, ki bi naj bili bili podani naprej, ti se jih morajo držati, potem bi morali imeti omejene možnosti, da se potem tej prošnji uprejo. Ampak preiskovalni organi pa lahko potem kadarkoli uporabijo tudi katerega od tradicionalnih zavinitvenih razlogov. Potem production orders, tukaj moramo razlikovati med naslovniki podatkov in podatki za promet in vsebinskimi podatki. Tukaj moramo razlikovati. Mislim, tukaj moramo upoštevati torej vse vidike tiste prosilce in tistih, ki so te pridobili. In tukaj moramo potem zagotoviti tudi to, da bo organ, ki izvaja procese, sprejel vse znoročitev, ampak v rokih. Sicer bi morali potem poslati podatke na tiste, ki so jim bili namenjeni. Potem pa seveda vsebinski podatki. Tukaj moramo to poslati samo izvršitvenemu organu, Še pa posebno za te izjemne razmere želimo gotovo imeti več jamstva, kot je to osnotko poročila. Izvršilni organ pa mora sprejeti odločitev in mora imeti možnost, da uredbo preveri in če bi prišlo do kršitve temeljnih pravic, da bi jo lahko tudi zavrnil. To je zelo pomembno pri privatizaciji takšne naloge je veliko tvegane. Potem še ena točka, to zadeva potem tretje države, pravico tretjih držav. Tukaj moramo večno, večjo pozornost nameniti temu vprašanju. Zaveze koncentracije organov tretjih držav smo želeli zaostriti, kot smo dobili od varoha podatkov. Tukaj moramo še popraviti zakonodajo. Ne želimo si evropske verzija ameriškega akta o oblaku. To želim izpostaviti, kar nekaj bo potrebno še popraviti, in mislim, da je velika razlika s tem, kar ste dejali LS in EKR. Poročevalci v senci se moramo o tem še pogovoriti. Okay, hear... No, zdaj pa predlagam, da prisluhnemo še komisiji. Če je komisija pripravljena, da nam kaj pove na to temo, zanimivo bi bilo slišati, kako komisija lahko predlaga, da presežemo oziroma premagamo te težave, pred katerimi smo se znašli. Potem pa nam bo spregovorila še enkrat poročevalka. Izvolite, komisija. Hvala. Mi zelo cenimo prizadevanja parlamenta na tem področju. Vemo, da ste stvari vzeli zelo resno in uh, moramo imeti zaupanje, da bo na koncu prišli do dobre rešitve, tako kar se tiče zaščite temeljih pravic in pa učinkovitosti. No, pet ali šest točk bi rada izpostavila. Najprej bi spomnila na to, da v večini primerov, s katerimi se ukvarjamo, eh, ko zbiramo dokaze oziroma jih zbirajo pravosodni organi in organi pregona, je uporabnik v um, državi, ki je izdala nalog, v 94 odstotkih je tako, um, tako da na te primere lahko gledamo kot na nacionalne primere. Rada bi povedala tudi, da gre za različne situacije. Um, tukaj e, to je nekaj drugega kot pa naprimer hišna preiskava, ki se mora uh, izvesti v neki drugi državi članici uh, po evropskem nalogu za preiskavo. Uh, ta nalog nam tudi eh, omogoča eh, tudi zbiranje elektronskih dokazov. Je pa logika tukaj drugačna kot pa pri tradicionalnih preiskavah. No, kar se tiče obveščanja in pa same izgradne sistema glede obveščanja, ki omogoča dostop do elektronskih dokazov, tukaj želimo spomniti na to, da eh, mora vsaka rešitev izboljšati dostop do elektronskih dokazov, ne pa da naredi ta dostop še težavnejši. Zato moramo imeti pred očmi, da je treba poiskati malo bolj enostavno rešitev, ne pa mm, kompleksnejših. Eh. V tem kontekstu mm, pozdravljam to, da v nobenem predlogu spremem parlament ni pod vprašaj postavljal časovnice, ki si jo je zastavila komisija v zvezi eh, z nalogom za pridobivanje in shranjevanje dokazov. Eh, deset dni naj bi bil rok. In sistem, ki se tukaj vzpostavlja, mora tudi biti uh, izvedljiv. Uh, Potem, kar se tiče področja uporabe, eh, nekateri predlogi sprememb eh, bi radi eh, zmanjšali, omejili ta dostop oziroma obseg. Ehm, določene instrumente naj bi izločili in mi smo proti temu, da se področje uporabe preveč skrči. Vsaka omejitev bi pomenila, da. Uh, bo reševanje primerov težje. Potem pa še nekaj kategorije podatkov. Tukaj moramo povdariti, da je eh, stališče tistih, ki so dejavni na terenu, res pomembno, da se ohranijo enostavne možnosti za shranjevanje podatkov, tistih podatkov, ki jih potrebujejo za um, identifikacijo osumljenca. Uh, In če bomo to fazo naredili preveč eh, težavno, potem bi se lahko preiskava zataknila že na začetku. Potem imamo tudi um, kategorijo dostopa do podatkov. Um, komisija je predlagala tudi novosti na tem področju. Um, čisto na koncu pa še nekaj ne političnega, ampak bolj pravnega. Mi smo predlagali dva instrumenta v ločeni direktivi in sicer iz pravnih razlogov. Ehm, razlog je pravna podlaga. Ehm, to, da se znebimo direktive in jo vključimo v uredbo, bi po našem mnenju povzročilo pravne probleme. V zadnjem letu smo ehm, tudi delali na področju Evropskega sistema za izmenjavo informacij. Tukaj bi eh, si lahko izmenjevali tudi eh, naloge na področju elektronskih dokazov in eh, varna komunikacija je tukaj zelo pomembna, tako da si želimo tudi na tem področju sodelovanja Evropskega parlamenta. Smo vam pa vedno na voljo za sodelovanje. Z obema so zakonodajalcema bomo sodelovali zato, da čim prej pridemo do rešitve na tem pomembnem področju. Hvala, zdaj pa še gospa Sipel za zaključek. Hvala. No, res bi mi bilo všeč, če bi komisija predstavila karkoli v zvezi z varnimi kanali. Mislim, da je to zelo pomembno za to, da bo ta zakonodajni akt zaživel v praksi. Moram se pa vrniti tudi na argumente eh, in komentarje poročevalcev v senci. Prisluhnila sem jim in. Predvsej očitno je postalo, da je ta dosje tehničen in pravno pomemben, hkrati pa se dotika tudi občutljivih vprašanj. Zato se res eh, zahvaljujem kolegom, ki so eh, to delo v zadnjem mesecu vzeli zelo resno. Ena glavnih točk v razpravi je bila naslednja. Nekatere skupine želijo bolj robusten eh, sistem obveščanja, Eh, ki zadeva eh, oba naloga oziroma nalog za pridobivanje in zahranjevanje dokazov. In komisija predlaga deset dni v tem času naj bi ob odsotnosti ugovorov eh, ti dokazi se ohranili. nekateri pa bi radi uh, manj obsežen sistem obveščanja, uh, brez uh, prekinitev, to bi veljalo samo za bolj občutljive kategorije podatkov. Um, ljudje bi lahko tudi ugovarjali, ampak podatki um, bi morda že bili uh, uh, pripravljeni ko pa oseba eh, živi v drugi državi eh, članici, eh, to je drugačen primer. Ehm, če so podatki shranjeni v drugi državi, človek pa živi v isti državi, pa je to domač primer. Kolege vabim na naslednje sestanke poročevalcev v Senci. Veliko smo jih že imeli. Ehm, v začetku tega meseca in srečali smo se tudi s sodniki. Mm, naša pravna služba je eh, potrdila, da je moj pristop eh, primeren. Podprli so ga tudi predlogi sprememb drugih skupin, ne da imamo direktivo, ampak da obveznosti za um, ponudnike storitev uh, tudi vključimo. In to bi morali storiti znotraj uredbe. To se nam zdi pravno zdrav pristop. Eh, eh, imamo tudi 82. člen kot pravno podlago, tako da težave s pravno podlago ni. Mm, bi pa to veljalo samo za ta specifičen instrument. Sodnik, ki smo ga povabili na naš sestanek, eh, je tudi zelo jasno povedal, da samo nacionalni v narekovajih primeri. Eh, so tukaj vključeni, ampak vseeno oblasti druge države članice in pa ponudniki storitev še vedno eh, so zavezani zakonom eh, zadevne države. In na območju te države je treba zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic osebe. Ne moremo se kar tako znebiti načela teritorijalnosti. So pa skupine predlagale, da je treba ohraniti sistem obveščanja obvladljiv za vse vključene akterje. In zato moji kolegi in jaz, pa tudi naše ekipe, to podpirajo. Še se bomo srečevali na tehničnih sestankih in pa sestankih poročevalcev v senci. Začeli bomo naslednji teden bomo si prizadevali za kompromise in upam, da bomo lahko glasovali že marca. Vsi smo zelo ambiciozni na tem področju. Želimo predstaviti nek pravno zdrav, eh, izvedljiv instrument, ki bo praktično deloval in hkrati zagotavljal temeljne pravice. In če bomo vsi pripravljeni na kompromise, mislim, da nam bo uspelo najti rešitev, ki uh, jo bo večina med nami lahko podprla. Uh, vem, da je tudi komisija tukaj zelo dejavna, zelo zainteresirana. Mi bomo v parlamentu upravili svoje delo, komisija pa je seveda potem povabljena, da v, um, v okviru medinstitucionalnih pogajanj tudi prispeva svoje če nam komisija lahko karkoli pove o varnih kanalih, uh, pa bi jaz in pa tudi poročevalci v senci to zelo cenili. Hvala, uh, gospa Sipel. Uh, mi tudi že nestrpno pričakujemo ta preboj. Uh, upam, da boste že naslednji teden dosegli rezultate in da bomo potem lahko glasovali marca. To je dosje. Um, na katerega že nekaj časa čakamo in je zelo občutljiv. No. Moramo pa poudariti to, da ta instrument mora postati pravno zdrav in izvedljiv eh, in imeti mora ustrezno pravno podlago. Zdaj pa mislim, da moramo začeti z naslednjo točko na dnevnem redu. To je točka o drogah, vendar pa že zelo zaostajamo. Že od prve točke naprej smo um, nabirali zamudo in na prvem mestu smo imeli danes kar tri točke, ki so bile med sabo povezane. Um, In to nam je vzelo veliko časa, šlo je za sporazume o ponovnem sprejemu. Zdaj pa eh, torej droge. Imeli smo obisk delegacije odbora Libe v Lizboni na agenciji za droge. To je bilo oktobra 2019. Eh, Katerina Kiniči nam je potem poročala, ona je vodila to delegacijo. V začetku tega leta, na začetku januarja, nam je podala svoje poročilo, ki pa je bilo zelo zaskrbljujoče. Eh, slišali smo, da Evropska unija postaja pomembno moče proizvodne in pa tudi uvoza drog. In danes se bomo o tem pogovorili z obema gostoma. Gospod Aleksis Guzdil eh, je direktor Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami pozdravljeni. Vi vodite center v Lizboni. Z nami pa je tudi Vilvan Gemert, ki je namestnik izvršnega direktorja Europola, direktorat za operacije. Najprej bomo slišali njuni predstavitvi, potem pa nam bodo spregovorili še koordinatori in drugi člani. Moramo pa se zavedati, da bo ob 15 do 12 v dvorano začelo prihajati veliko članov zaradi glasovanja. E, danes imamo sestanek samo do 12. E, ob 10.50 oziroma 11.50 imamo glasovanje. Glasovali bomo o poročilu kolegice e, Volat. Glasovanje je sicer kratko, ampak sestanka ne smemo podaljševati po 12. uri. In tudi z glasovanjem ne smemo zamujati. Aleksis Guzdil nam bo eh, prvi spregovoril. Izvolite. Hvala lepa, gospe in gospode. Veliko čast mi je, da sem spet v tem odboru, da lahko predstavim glavne zaključke in skupno poročilo z Europolom. S kolegom se želim zahvaliti vsem kolegom in tudi kolegom v Europolu. Želeli smo predstaviti strateško analizo in tudi operativna priporočila. To podajamo vsake tri leta. Najprej prva prosojnica, prvo vprašanje. Fenomen drog vedno bolj postaja globalen in digitalen. Imamo tudi zelo podobno predstavitev poročila. Druga točka. Soočamo se z najvišjo razpoložljivostjo drog, kadarkoli v EU. Če imamo ključno sporočilo za vas danes, in to mora imeti vpliv na sprejemanje politik, je, da nikoli ni bilo toliko drog, tako naravnih kot sintetičnih in tako čistih kot zdaj. Poleg tega, pa so po stabilnih cenah ali cenejše kot kadarkoli. In še nekaj, kar je novo in tega v enakih razsežnostih pred petimi leti ni bilo, naprimer vedno več nasilja in korupcije, povezane z drogami. Naj vas spomnim, lani je eh, umor odvetnika na nizozemskem, nekatere države članice imajo spore med organiziranimi kriminalnimi skupinami, ko pravijo bombe, ročne granate. Fenomen, torej, ki je običajno bil povezan bolj s Srednjo Ameriko, se sedaj pojavlja in dogaja tudi v EU. Mislim, da je pomembno, da Evropska unija skupaj z državami članicami sprejme ustrezne ukrepe. Prav tako je pomembno, ker v EU v zadnjih 25 letih imamo uravnotežen pristop, tako to mi imenujemo do drog. Ločne investicije za zmanjševanje popraševanja, prav tako pa tudi zmanjševanje ponudbe. Danes lahko ta model postavimo pred izjiv, zato ker se nasilje in korupcija povečujeta, biti moramo previdni in zagotoviti, da ohranimo to, kar je model ki je bil preuspešen in ki je tudi v skladu s temeljnimi pravicami in vrednotami EU. Sedaj pa trg drog in akteri. Tukaj predstavljamo celovito perspektivo. Najprej, kaj so gonile za trg drog in potem tudi vpliv in posledice. Kolega Vil, bo bolj podrobno predstavil nekatere ključne točke glede teh vprašanj. Naj pa sam, če mi dovolite, naslednja prosojnica, predstavim tole. Finančni vpliv trga drog. Na različen način lahko ocenimo, kakšen je obseg trga drog v Evropi. Kaj smo storili? Začeli smo s podatki, kar se tiče uporabe drog vemo, da je to podcenjeno. Ampak to vse temelji na podatkih in eh, dokazih, ki smo jih zbrali po Evropi prek evropskega omrežja fokusnih točk. Ocenujemo, da gre za 30 milijard evrov vsako leto, kar se tiče maloprodajne velikosti trga. Lahko si seveda predstavljate, da ta sredstva iz trga drog ponovno investirajo v druge dejavnosti resnih, hudih kriminalnih dejanj. To je lahko potem posredno, neposredno povezano tudi s terorističnimi dejavnostmi. Vpliv trga drog, kot to predstavljamo v poročilu, je najprej to, da prihaja do povezave s terorizmom in terorizmom širšimi kriminalnimi dejavnostmi. Imamo tudi dodatna poročila, ki podpirajo to tezo in to analizo. Prav tako gre za škodo posameznikom, družinam in skupnostim, posledice za zakonito ekonomijo in korupcija in obremenitev pa javnih institucij. Naj še enkrat izpostavim, ko govorimo o bolj strateški analizi tega, kakšne so trenutno razmere v Evropi, potem izpostavljamo pravno državo in pomen pritiska tudi s korupcijo, uničevanje javnih institucij, to se je povečalo v zadnjih 3 do 5 letih. Sedaj pa najprej po snoveh kanabis najprej, kanabinoidi. To je še vedno največji trg drog v Evropi. Vidimo veliko inovacij na trgu in diverzifikacijo proizvodov tisti, ki ste bili tukaj pred dvema letoma, naj vas spomnim, da smo pred dvema letoma vas obvestili o razmerah z novimi proizvodi, ki nastajajo v ZDA, v državah za rekreativno porabo. In izpostavil sem dejstvo, da bi se lahko s tem soočili tudi pri nas, seveda prek nezakonitih kanalov. In nedavno smo videli nekatere kartuše iz ZDA, ki so prispele. In to so proizvodi, ki nastajajo v ZDA in ti vsebujejo med 70 do 900 odsto, do, do 90 prosite, odstotkov eh, kanabinoidov. Torej, tendenca je globalna in digitalna in moramo se pripraviti in dvigati ozaveščenost. Prav tako, kot je predsednik odbora že omenil, vodoma, moramo upoštevati, da je Evropa tudi velik proizvajalec eh, kanabinoidov. Veliko krat pa opažamo tudi škodo okolju in zdravju, kar se tiče kultivacije teh snovi. Te okoljske grožnje so lahko povezane seveda tudi s proizvodno sintetičnih novih snovi na evropskem ozemlju heroin in drugi opioidi. To je še vedno ena najbolj problematičnih drog, kar se tiče zdrave in socialnih stroškov. Imamo nov razvoj pri proizvodnji heroina, še vedno imamo velike izzive v EU, ki so povezane z nadzorom nekaterih kemičnih prekurzorjev pri sintetičnih drogah, prav tako pa vidimo tudi spremenjajočo se prakso organiziranega kriminala in tudi spremembo poti. Južna pot prek Suezkega kanala postaja vedno bolj pomembna. Za odbor Libe mislim, da je pomembno tudi to, da ne moramo teh tihotapskih poti ločiti od azijskih za heroina ali nove psihoaktivne snovi. Tudi nove komercialne poti kot je nova svilena pot, to omogoča, to razvija Kitajska in konzorci držav, tako s vladami kot vlaki. In kitajska podjetja morajo nadzorovati kontejnerske poti. Mislim pa, da moramo seveda tudi zaradi tega, kar se nadzora tiče, bolje sodelovati z njimi če gremo na kokain, pa boste videli, da, kot že nekateri veste, smo v zadnjih letih imeli veliko sprememb in porast tihotapskih poti. Sprememba iz Rotterdama na Antwerpen pred letom. Mislim, da je bilo 50 ton kokaina, ki so jih zaplenili samo v Antwerpnu, in potem še 50 ton, ki so jih prestregli, preden je to prišlo na končno destinacijo, pristanišče Antwerpen. Zakaj je vedno več? Za plenitev. Pred štirimi leti je bila Španija tista, ki je več kot 50 odstotkov kokaina, ki je prišlo v Evropo, zasegla v Španiji. Danes pa to vlogo igra pristanišče Antwerpen. Kontejnerji igrajo zelo pomembno vlogo in Severna Afrika postaja tranzitno moče, delno tudi Maroko, zaradi organiziranih skupin na nizozemskem in v Belgiji, ki so udeležene pri trgovini z drogami, ki Maroko, nekatere kraje v Maroko uporabljajo kot vozlišče za potem kasnejše pošiljanje v Evropo. Torej, ključno, ko govorimo o posledicah za javno zdravje, kar se tiče kokaina, je, da vidimo, da je vedno več drog na voljo, vedno več kokaina na voljo. V standardnih programih za zdravljenje ne vidimo vedno več poprašanja po zdravljenju za zasvojenost s kokainom. Vidimo pa, da veliko mestih tudi v Bruslju se povečuje uporaba krek kokaina. In to je v preteklosti bilo omejeno samo na nekaj mest. Torej, spet, če še ne vidimo sorazmernega povišanja pri potrošnji, pri uporabi te droge, pa se bo to zgodilo. Že dobivamo prve informacije, da se razmere spreminjajo, ne samo uporaba kokaina, kot se je ta dogajalo do sedaj, ampak tudi za crack kokain, ki ima potem še hujše posledice za javno zdravje amfetamini, metamfetamini in tudi ekstazi. Tukaj vidite proizvodne lokacije, kot smo jih imeli v letih 2015 do 2017. Kolega Zeropola bo podal več operativnih pripomp, ampak vidite, da je razpon lokacij velik. V nekaterih primerih ker je to tudi prek izvornih krajev, kot je to bilo pred nekaj leti. Sem se pa pokazal tudi s kolegi ZDA prejšnji teden. Alarmantno je dejstvo, da na nizozemskem, naprimer, je bil veliko brat za proizvodno metamfetamina, ki je deloval tudi z vključevanjem delovanje mehiških kartelov. Eden od izzivov za prihodnost, in to bo morda zahtevalo ukrepanje na evropski ravni in bolj tesno usklajevanje, je dejstvo, da čez nacionalne kriminalne skupine začnejo razmišljati o Evropi kot o potencijalnem teritoriju za delovanje. In sedaj zadnja točka nove psihoaktivne snovi. Na sledeni prosojnici boste videli, te podarjene pikice so nove snovi, ki smo jih našli na evropskem trgu 2018. Danes imamo, če vam lahko podam sveže informacije, skupno število teh snovi, ki znaša 731. Sedaj pa sklepi, zato da se bom držal odmerenega časa. Mislim, da je sedaj potrebno ukrepati. In priporočila za politiko. Te informacije prihajajo točno v trenutku, ko svet, komisija in parlament razpravljajo tako o oceni trenutne strategije za droge, prav tako pa pripravljamo novo evropsko strategijo. Krepiti moramo celovit pristop ti podatki kažejo in mislim, da je to glavno sporočilo tudi z moje strani in predstavnika Europola, da je čas, da se zbudimo. Da sedaj druge niso omenjene niti v desetih točkah, prednostnih točkah z no-, notrnih ministrstv, naprimer v nekaterih državah članicah. To je resnično tik takajoča bomba in ne smemo biti samo zadovoljni, potrebno je ukrepati. To je ključna točka, ko govorimo o tem, o prihodnem večletnem finančnem okviru in prednostnih nalogah politike. Potrebno je zagoditi in vaša vloga je ključna, da droge dobijo ustrezno pozornost. Kaj ti? To predstavlja večjo grožnjo tako varnosti kot zdravju. Eden od izzivov je tudi ta, da zaradi portfelja posedovan v državah članicah zadnjih 20 letih, da se soočamo z epidemijo drog, se nam mogoče zdi, da drog sploh ni več, ampak ravno nasprotno je res, kar se tiče razpoložljivosti in vedno večje uporabe nekaterih snovi. In potem zadnje sporočilo, ne smemo čakati, da bo prišlo do prave epidemije kot v ZDA. Naj vas spomnim, ZDA, je bilo 79 tisoč smrti zaradi predoziranja, zaradi opioidov, porabe leteh. Torej, nismo še tam, ampak vedno več teh drog povzroča pritisk na trg. In če bomo prepozni, bomo morda zamudili soočanjem z epidemijo potrebujemo ustrezne vire, tudi naša agencija in druge, druge organi, partnerstva z državami članicami, da se postavimo po robu temu. Nič pa ne bomo mogli storiti, če bo percepcija taka, da tveganje ni. Tveganje obstaja, potrebno je ukrepati in to več, kot smo storili do sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Gozdel, predlagam, da bi bila predstavitev namestnika izvršnega direktora Europola krajša, kajti, kot sem dejal, 11.50 bomo glasovali. To bo kratko glasovanje, ampak moramo glasovati. Torej, prosim, bodite kratki. Preden dam besedo poslancem. Hvala lepa, skušal bom to storiti. Lepo je biti tukaj skupaj z e MCDDA, da predstavimo ta glavni projekt obeh agencij. Torej, Aleksis je že dejal, da moramo resnično učinkovito se boriti proti tihotapskim potem. Ključnega pomena je tudi, da v to vključimo Europol in organe pregona, da se zavedamo, da je trg drog nekaj čeznacionalnega. Predstavite se, da je prosim. Veliko je prizadevno v zadnjih letih, da se borimo proti čeznacionalnim o kriminalu. Posebno pozornost temu namenjamo, ampak kot smo lahko videli, je potrebno postoriti več. Na tej prosovnici, kot je Aleks že omenil, vidimo pristop, ki ga imamo. Gonilo. Svetočil se bom na vidik organov pregona. Kako je globalizacija spremenila način, kako organizirani kriminal deluje kako organizirani kriminal izkorišča tehnologijo in kako lahko organi pregona in agencije na tem področju se učinkovito odzovejo. Naslednja prosovnica enako velja tudi za posledice na družbo, na trg drog. Naj se osredotočim na oceno organiziranega kriminala, terorizem in tudi kaj to pomeni za učinkovito, učinkovito zelo organov pregona. Omenil bom nekaj držav, ampak naj bom jasen. To je spostavil tudi Alexis gre za evropsko težavo, globalno težavo. In to, bo, to je v vseh državah. Naslednja prosovnica, naj začnem s tem, da vam podam ključna sporočila, ki smo jih prepoznali v poročilu z vidika organov pregona. Še enkrat naj izpostavim, da organizirani kriminal, po našem mnenju, predstavlja največ, največje tveganje za države članice. Že umestni pregled je pokazal, da imamo organizirane skupine, ki so vedno bolj tvegane, vedno bolj organizirane, zelo mednarodne in se infiltrirajo v zakonita podjetja in vlade. In to vidite tudi tukaj v poročilu. In če se borimo proti tihotapljenju, je boj proti organiziranemu kriminalu. To je veliko darec organiziranemu kriminalu. Seveda pa ima to posledice tudi za globalni trg. Naj vam torej pokažem trenutni razvoj, dve fotografiji operacij v zadnjih desetih letih. To je bilo pred desetimi leti na nizozemskem. To je bil laboratorij, ki je bil najbolj sofisticiran za amfetamine. Sedaj pa 22 in zdaj vidite to. Mislim, da je jasno, samo s fotografijo, da je to postala industrija, ki generira veliko denarja in da obstaja velikansko tveganje za našo družbo. številkah se lahko prepiramo. Imamo pa tudi akademsko študijo, da bi lahko prišli do 90 milijard evrov za potrošnike na koncu, samo s proizvodno na nizozemskem, za globalno proizvodno. Ne vem, kakšna je torej točna številka, ampak potem, če omenimo tudi dobiček, ki ga lahko pridobi organizirani kriminal, infiltracijo v različne pore družbe, podjetij in za promocijo korupcije, to je vse zelo pomembno. Sedaj pa torej ključno vprašanje. Polikriminalnost. Naj pojasnim. Kriminalne skupine, ki so vključene v trgovino z drogami, so najbolj polikriminalne. Ne gre samo za prekrške z drogami, gre tudi za tehotapljanje imigrantov, ponarejanje, pa tudi tehotapljanje nezakonitih odpadkov. Uporabljajo kriminalna omrežja in kriminalne skupine lahko tako nadzorujejo celotno verigo odpadkov kokaina od začetka do konca, do potrošniških trgov. In potem lahko nadzorujejo tudi, seveda, dobičke v Evropi, vse pa se to potem eh, steka tudi v države izvora v Srednji Ameriki. Potem tudi mafijski način organizacije kriminala. Niso vsi mafici, ampak organizacije, ki so strukturirane kot mafijske. Jasna hierarhija in so dejavni globalno. Nedavno so bili tudi v velikih operacijah pranja denarja in tih otapljanja in drugih oblikah kriminala, pa tudi druge kriminalne skupine, kot je že bilo omenjeno strani mojega kolega izven Evropske unije, imajo vedno večji vpliv. Med temi skupinami bi omenil Kolumbice, Čilce, Mehičane, Kitajce, Alžirce, Maročane, ki delujejo na evropskem ozemlju. Potem drugi tipi kriminala, zaradi organiziranih kriminalnih skupin. To je običajno tudi povezano s trgovino z drogami. In to je bilo že omenjeno uvodoma, bombni napadi na Nizozemskem, Belgiji in na Švedskem so velikokrat povezani z drogami. To so konkretni primeri. Potem pa še ena številka. 2019 je bilo na Švedskem 334 streljen in precej bombnih napadov. Več kot 30 oseb je bilo ubitih več kot 70 ranjenih. Vse povezano z drogo bojo med kriminalnimi skupinami. Potem pa tudi infiltracija javnega sektorja na skriže interesov in vplivanje na sprejmanje odločitev. Naj dam primer. Poprečna plača naših policijskih uradnikov je nekaj čez 2000 evrov. Potem pa, če gre za eh, pranje denarja, lahko ocenimo, da je tukaj včasih šlo tudi za plačila v višini 10 odstotkov. In potem seveda kriminalne združbe izkoriščajo splet, da dosežejo stranke in da širijo nezakonite dejavnosti. Dve tretjini točk na temnem spletu je povezanih z drogom, tako ocenjujemo. In zato imamo tudi sedaj ekipo pri tenovem internetu, ki podpirajo države članice, zato da bi globalno patrolirali svede v kibernetskem svetu. Prav tako razprava o pravnem okviru. Pomembno je, da kriminalci uporabljajo tudi enkripcijo. To je velikanski izziv za organe pregona, skoraj v vseh primerjih, kjer smo na vzoči, je prišlo do tega. Zato skušamo sedaj spodbuditi dekripcijo s pomočjo komisije. In potem, ne na zadnje, vidimo vedno več geografskih področji, ki se pojavljajo, ki potem pomenijo vozlišča za nezakonite dejavnosti v EU, kar se tiče proizvodne drog, tihotapljenja ali tudi okoljske zločine pomeni Južne Amerike, pomeni globalno pa tudi povezava z Balkanom. Kar se tiče proizvodnje v Južni Ameriki, ocenjujemo, da 60 odstotkov kokaina, ki se proizvede v Kolumbiji, namenjen evropskim trgom. Skoraj 90 odstotkov vsega kokaina, pošil kokaina iz Brazilije, prihaja v Evropo. Kaj bi lahko bili naši odgovori? Kaj to pomeni za gane pregona? Če se vrnem na pripombe na začetku, podpiramo države članice pri preiskavah visokega profila. To so intenzivne operacije, ki zahtevajo posebno pozornost. Zato imamo tudi projektno skupino za pojemne operacije od 2018. Tukaj imamo operacije proti posameznikom in tem polikriminalnim združbam, ki predstavljajo najviše tveganje. Zato, da intenziviramo rezultate, pa tudi, da se infiltriramo in da imamo vedno več zaplemb kriminalnega premoženja. Prvi rezultati teh ciljnih preiskav so že tu, od 2018. Sodelujemo z državami članicami na 24 projektnih skupin, imamo in aretirali smo 49 oseb visokega profila z velikim vplivom, zacenjenim premoženjem 84 milijonov. Tako da moramo ukrepiti mednarodni fokus na ključnih področjih. Prav tako pa moramo intenzivirati tudi sodelovanje z neevropskimi državami, ne EU državami. Balkanski kartel ima tesno sodelovanje z EDA, mi sodelujemo z EDA, zato da bi se izognili, da to ne bi postala nova pot prihoda drog v Evropo. Prav tako moramo investirati v tehnologijo in inovacije, kot sem že dejal, te šifrirane informacije, ki jih moramo dešifrirati. To je veliki ziv za organe pregona cilj strategije je, da smo inovativni, da lahko podpremo nove pobude na tem področju. In kot veste, prav tako podpiramo organe pregona prek nekaterih drugih elementov. In potem tudi operacije za plembe. V tem trenutku ocenjamo, da smo pri manj kot 5 odstotkov pri plembe manj kot en odstotka dobička kriminalcev zaplenimo. In to je seveda premalo. Zagoditi moramo, da bo obstoječa zakonodaja država članica usklajena in da bomo imeli možnost, da se odzovemo. Za pranje denarja pa bo Europol spostavil tudi neko svoje središče za boj proti temu kot način za podporo državam članicam, za boj proti ekonomskim zločinom in pranje denarja, da bomo imeli ustrezno strokovno znanje. In končno zadnja pripomba. Prav tako moramo pripraviti strategijo, ne kot samo kot organi pregona, ampak tudi kot politiki tukaj v EU. Še naprej bomo nadaljevali z operacijami visokega profila. Prav tako pa seveda je jasno, da obstaja visoko tveganje tudi, kar se tiče prepletena z drugimi oblikami kriminala. Če si ogledamo rezultat za okoljske odpadke, ki prihajajo iz proizvodnje sintetičnih drog. Od 2015 je bilo več kot 900 nezakonitega odlaganja odpadkov iz tega naslova. In to pliva na naše družbe. In za zaključek, na kratko enem stavku, Aleksis je to že omenil, to je poziv k ukrepanju. In pripravljeni smo z vami sodelovati pa tudi z našimi kolegi, da podpremo boj proti mrežam organiziranega kriminala. Hvala lepa, sedaj pa običajni krok koordinatorjev. Prosim, neposredna vprašanja je danata, kaj ti imamo tudi še seznam drugih, ki želijo spregovoriti in kar nekaj jih je, imajo pravico do tega. Pomagajte nam torej. Začenjamo. Peters. Elas. Yeah, Hvala lepa, zelo kratek bom. Hvala lepa govornikoma in tudi centru za to zelo pomembno poročilo. Omenili ste poziv k ukrepanju. 30 milijard so cenjena malo podana vrednost na leto. To je šokantno, morajo biti šokantno in moramo se zavedati, da to mora biti prednostna naloga ne samo za Evropo, temveč tudi za države članice. In drugič, spostavili ste dejstvo, da če kje je potrebno ukrepeno sodelovanje, je to to področje. In to je eno glavnih vprašanj, s katerimi se moramo soočiti. Dve vprašanji. Proizvodna kokaina v Južni Ameriki in proizvodna heroina v Afganistanu sta zgodovinsko visoka. In to je del naših težav z drogami. Krepi za sodelovanje s temi državami so nezadostni. Kako bi lahko bolj učinkovito se tega lotili na področju naše znane politike? In drugo vprašanje uspeh ukrepov organov pregona proti digitalni prodaji drog bo vedno bolj pomemben. Morali se bomo zanašati na nova orodja in tehnologije. Moje vprašanje je, kakšne ukrepe potrebujemo najbolj nujno in kako ocenjujete naše trenutne sisteme sodelovanja. Hvala. To you, Mrs. Sipel, make it short. Gospa Sipelka. Na kratko, prosim. Najlepša hvala. In kot je bilo že povedano, eh, smo imeli eh, obisk, eh, organiziran obisk te agencije, torej smo že slišali tudi to poročilo. Osredotočila se bom zgolj na nekaj pripomb seveda imamo težave zaradi tega, ker so ljudem druge všeč. Eh, ljudem je všeč eh, alkohol, eh, všeč pa so jim tudi druge druge, drugače trga za te proizvode sploh ne bi bilo. Te druge so nezakonite in to je že problem. To seveda ne pomeni, da želim, da bi druge legalizirali. Ampak soočati se moramo z temi težavami. Potem pa je tukaj kanabis, ki lahko pomaga eh, pri določenih boleznih, kot recimo pri uh, raku. Eh, omenili uh, pa ste uh, škodo za okolje. Kaj natančno ste mislili s tem? To je neposredno povezano z uporabo heroina in eh, kolikor sem razumela, se vse države članice ne zavedajo povečane uporabe heroina in vseh posledic, ki so povezane s tem. Eh, V Nemčiji vem, da imamo poročila o tem, da imamo celo v vodah v določenih regijah eh, večjo stopnjo heroina. To pomeni, da se je tudi raba heroina povečala. Ali opazujete tudi to, ali ste v stiku z pristojnimi organi, eh, ali se z njimi pogovarjate? Heroin in kokain. Dejali ste, eh, da se za prevoz sedaj v večji meri uporabljajo kontejneri in da poznate tudi eh, določene poti. Eh, kako to vpliva na nadzor na mejah in na pregled eh, zabojnikov? Poleg tega eh, pa me zanimajo tudi sintetične eh, droge. Evropska unija je glavni proizvajalec teh sintetičnih drog, ali eh, veste, kje se te droge proizvajajo eh, in eh, kako bi se lahko učinkoviteje borili proti njim. Hvala lepa, gospa Intveld, želite ne? Gospa pa iz. Zelo na kratko. Tudi v naši državi smo zaznali mlade, ki so vključeni v organiziran kriminal povezan z drogami. Obnašajo pa se, kot da bi bili neki mafijski šefi. In moje vprašanje je povezano z zdravjem. Ne vem, koliko ljudi je umrlo zaradi drog. Te številke se ne spomnim, ali nam lahko prosim, da ste e, točne številke za Evropo, pa tudi druge kraje. Potem pa še nekaj. E, poznamo tudi psihiatrične težave, ki so posledica uživanja drog. Ali se vam zdi, da to vprašanje ostaja skrito, zato ker družine tega ne priznajo, ker skrivajo take primere? Ali nam lahko poveste tudi, um, katere droge so najbolj smrtne in um, kaj bi lahko naredili, da bi javnost več vedela o tem? Hvala. Ambrik Mont. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Brikmund za zelene. Najlepša hvala in hvala lepa za vašo predstavitev in za zanimive informacije. Eh, hvala lepa, da ste spregovorili tudi o dejanski situaciji na terenu in da situacije niste olepševali. Eh, naj eh, navedem tudi, da obstajajo številne težave na lokalni ravni veliko je eh, nasilja, eh, včasih eh, gre za 5 milijonov evrov na teden na teh lokalnih trgih in lokalni uradniki prijemajo podkupnino, da teh primerov ne raziskujejo. Prihaja torej do korupcije, potem pa so tukaj mladi, stari od 11 do 14 let, eh, ki preizkušajo nove druge in tako naprej z vsemi socialnimi posledicami, ki jih eh, to prinaša. gre eh, tudi eh, za to, da je situacija veliko eh, bolj prepredena, kot si predstavljamo, da se ne moremo sredotočiti zgolj na posamezne skupnosti. Torej, kaj bi lahko storili na ravni Evropske komisije, zato da bi se bolje osredotočili na mlade, na zaposlovanje, na izobraževanje? Kaj pa na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, kaj bi lahko storili eh, na področju raziskav, na področju človeških verov, tehničnih verov, kajti to je tisto, kar je potrebno na terenu. In eh, to je ključnega pomena tudi recimo za pristanišče v eh, Antwerpno. Potrebno je zagotoviti učinkovitejši nadzor. ID. Hvala lepa, ID. Če želite besedo. Ne. EKR ne, gue, izvolite, gospod Papadakis, Gos, ne, gospod Arvanitis, se upravičujem. Arušes, jali njena fora, itane ekseretiki, ki je para poli... Ja, hvala lepa za to predstavitev, ki je bila zares izjemna in tudi eh, izjemno koristna. In eh, preden eh, sedaj zastavim svoje edino vprašanje, bi rad opozoril še na sledeče. Ljudje so odvisni od drog in zato ta trg obstaja. Ne moremo Eh, govoriti zgolj o boju eh, proti tem eh, drogam, kajti odvisniki pijejo tudi benzin ali pa se opijajo z alkoholom, torej ne gre zgolj za druge kot takšne. Treba si zastaviti vprašanje, zakaj ljudje sploh spremejo odločitev, da bodo uživali to vrstne droge. In eh, to je pomembno vprašanje za Evropsko unijo. V svojem uvodu ste omenili uh, bombo in sicer to dvojno bombo uh, in potrebno se vprašati, zakaj je sploh omogočeno uživanje uh, to vrstnih drog in kakšna je situacija v Evropi v primerjavi z situacijo druge po svetu. No, uh, soba se polni, ker se približuje glasovanje. Torej, eh, bodite kratki, gospod Lenars in gospa Insir, če se ne motim, potem pa se bom na kratko vrnil eh, k našim gostom, da se bodo lahko odzvali. Gospod Lenars. Ja, odlično je, da se je toliko članov udeležilo te razprave o tej pomembni temi. Govorim iz eh, nizozemskega vidika, kajti vedno sem ponosen na to, da je nizozemska na samem vrhu letvic, lestvice. Eh, in to poročilo eh, še enkrat eh, kaže, da je temu tako nizozemska namreč omenjena 247 krat. Namreč proizvajamo nove psihoaktivne snovi, proizvajamo MDL in tako naprej. Torej, hvala lepa obema gostoma, da sta to izpostavila. Potrebno je izpostaviti te težave, še prav posebej glede na trenutno politično razpravo na nizozemskem, kjer imamo stranke, ki predlagajo, da se sploh več ne ukvarjamo z eh, kriminalom povezanim z eh, drogami, ampak da raje uredimo uh, trg uh, na tem področju, torej da legaliziramo tudi trde droge. Kako bi ocenili takšno novo politiko na nizozemskem, če bi bila dejansko izvedena in če ne morete govoriti o specifični državi, Eh, potem mi nasplošno odgovorite, kaj bi se zgodilo, če bi ena izmed 27 držav članic legalizirala trde droge. Kaj bi to pomenilo za evropsko in pa čezmejno perspektivo? Eh, kajti vse druge eh, države članice se borijo proti prodaji drog. Gospa Incer, najlepša hvala in hvala lepa za to zelo pomembno poročilo. Zapisano je. Eh, da je ena izmed posledic uživanja drog oziroma trga drog nasilje. Nažalost smo tema, temu priča tudi v moji državi. Mladi izgubljajo življenja eh, zaradi naraščujočega nasilja. Izpostavili ste tudi poročilo, eh, v katerem je zapisano, da. Eh, so vsi umori povezani z drugami ustrezno zabeleženi, ampak pravzaprav je teh podatkov zelo malo podatkov o povezavi eh, med obema in, torej, in poleg tega tudi ni sistematičnega zbiranja podatkov. Eh, samo 10 od 28 držav članic ter Norveška in pa Turčija sistematično zbirajo podatke na to temo. To se mi zdi zelo zaskrbljujoče. In na vsak način bomo tako težko našli učinkovito rešitev eh, v posameznih državah, pa tudi v Evropski uniji. Kako vi ocenjujete situacijo z eh, pomankljivimi podatki eh, v Evropski uniji in pa vprašanje, ki so ga zastavili že drugi kolegi? Kaj menite, da je najbolj pomembno v boju proti organiziranemu kriminalu in ali lahko poveste kaj več tudi o partnerstvu? med različnimi agencijami. O tem ste govorili v poglavju o uh, operacijah eh, in uh, odzivu. Gospa Intveld, odrekli ste se času za govor. Rada bi se na hitro odzvala na to, kar je povedal gospod Lenars o nizozemski in uh, Nizozemsko razpravo je tako prenesel Evropski parlament. Ne bom sploh govorila o karikaturi, eh, ki jo je eh, predstavil v zvezi z predlogom eh, moje stranke. Želimo zagotoviti učinkovit boj proti drogam, želimo narediti konec kriminalu in pa vojna med kriminalnimi združbami. Eh, želimo preprečiti odlaganje toksičnih odpadkov v naravo. Trenutna politika ne deluje, torej eh, poskusimo kaj novega. Dobro, povedali ste svoje, sedaj pa se vračam hvastoma. Lahko prosim odgovorite na specifično vprašanje, ki so bila zastavljena in eh, prosim ne pozabite, da bi morali pravzaprav že glasovati. Eh, ja, odgovoril bom le na nekatera vprašanja, potem pa vam bom poslal sporočilo in lahko vam na dvostranski ravni odgovorim na nadaljna vprašanja. Hvala lepa za vaše zanimanje. Očitno ste nekateri prebrali naše poročilo, to so že dobre novice. Če začnem z vprašanjem eh, gospoda Petersa. Del odgovora z operativnega vidika bo podal kolega iz Europola. Mislim, da moramo okrepiti sodelovanje. To pomeni pa tudi, da moramo zbirati podatke. Nekaj je eh, specifičnih programov, eh, ne le za kokain, ampak tudi za heroin. Eh, obstaja sodelovanje med Evropsko unijo in pa ZDA imamo program za eh, heroin in pa kokain, za sintetične droge. To je zelo pomembno. Če želimo razumeti same eh, postopke, ne le eh, droge kot takšne, ampak tudi vzroke oziroma posamezne sestavine, ne, da si se osredotočamo zgolj na končni proizvod. Gospa Sipel, kanabis, proizvodnja kanabisa, proizvodnja sintetičnih drog in proizvodnja ekstazija v Evropski uniji. Vse to proizvaja veliko odpadkov. To je stranski eh, rezultat proizvodnje in eh, seveda je odlaganje odpadkov v naravi povsem nezakonito in eh, imamo tudi poročilo o vplivu na okolje. Poleg tega pa ste zastavili tudi vprašanje v zvezi z eh, epidemiologijo odpadnih voda. Ja, zbiramo podatke eh, tudi o odpadnih vodah in na ta način lažje razumemo, to je pač eno izmed dopustitev, polnilnih orodij, kako in kje se eh, raba spreminja. To ni kazalnik sam po sebi, lahko pa ga uporabljamo z drugimi navskrižnimi kazalniki. Na ta način eh, lahko pridobimo natančnejšo sliko spremembe situacije še preden eh, pride do uh, velike spremembe v uživanju drog. Zastavljeno je bilo vprašanje o povezavi s sintetičnimi drogami. Zastavili ste ga vi pa tudi drugi člani odbora. V preteklem letu je bilo proizvedenih novih 58 eh, psihoaktivnih snovi na evropskem trgu, to pomeni ena nova snov na teden. Govorimo zgolj o novih snovih. Vse skupaj, če upoštevamo tiste, ki so se pojavile pred tremi leti, eh, jih je vseh skupaj 780 in leta 2018 eh, je bilo 370 eh, drog, ki so se ponovno pojavile na določenih eh, evropskih trgih. Potem ste zastavili vprašanje tudi o smrtnosti. Eh, Približno 9500 eh, smrtnih primerov je bilo povezanih Eh, in eh, z drogami v Evropski uniji. V ZDA pa v istem obdobju je približno 72 tisoč. Zastavili ste mi tudi vprašanje v zvezi z kanabisom, ampak sedaj bom eh, zaključil z svojimi odgovori, ker imate glasovanje. Na vsa ostala vprašanja vam bom odgovoril kasneje. Torej, kar zadeva kanabis, prišlo je do velikega uh, porasta. Eh, koncentracije eh, tetrakanabinoida, eh, ki se proizvaja znotraj Evropske unije, pa tudi izven Evropske unije. In vemo, da to predstavlja potencijalno tveganje za številne psihotične epizode. In v Kanadi je bilo rečeno, da naj bi prišlo tudi do povečanja vsebnosti kabinoidov in sicer zaradi nove zakonodaje, ni še dokončne ocene, kar pa zadeva urejen trg. Imam dobre novice, pripravljamo novo poročilo, ki analizira regulariziran trg v ZDA in v Kanadi in z veseljem bom to poročilo tudi pripra, predstavil temu odboru, ko se ponovno vrnem. Najlepša hvala, sedaj pa bom dal besedo eh, kolegu iz Europola. Hvala lepa za to, da ste podali te odgovore in da ste pripravljeni odgovoriti na nadaljna vprašanja v eh, elektronskih sporočilih eh, ali pa osebno. Dobro je, da so kolegi pokazali zanimanje za to alarmantno poročilo. Torej, tudi vi nam pom, pro, poskušajte pomagati. No, jaz eh, bom dal enako uh, ponudbo. Eh, pisno bom odgovoril na druga vprašanja, kako zagotoviti večjo učinkovitost. Prvo vprašanje. Preden sem stopil v dvorano, sem pridobil ustrezne podatke, Mislim, da je to ključnega pomena. Ključnega pomena pa je tudi, da zagotovimo dostop eh, organov kazenskega pregona do teh podatkov. Eh, podatki morajo biti posodobljeni, razviti moramo eh, pravni okvir, potem zasek, direktiva o boju proti pranju denarja, okrepitev sodelovanja z tretjimi državami, kajti. V Južni Ameriki recimo imamo velik trg, zaradi tega eh, sodelujemo eh, z recimo Kolumbijo, eh, sodelujemo tudi z predstavniki industrije. Namreč strani industrije moramo pridobiti prave podatke, to so nekateri ukrepi, ki so lahko del strategije kar pa zadeva pristanišča eh, v eh, zadnjih šestih letih, ja, je prišlo do večjega števila podkupnin. 60 tisoč evrov je bilo izplačenih v zadnjih petih letih. Kaj lahko storimo eh, v povezavi z mladimi? Seveda, to je lahko zaslužen denar, nobena izobrazba ni potrebna in moralni standardi so izjemno nizki, ni, situacija ni podobna. Eh, kot eh, na področju tihotapljanja eh, in tako naprej. Zelo lahko je pridobiti mlade in zaradi tega obstaja veliko tveganje za mlade. Koliko sintetičnih drug je proizvedenih, nekaj številk lahko najdete v našem dokumentu. Prišlo je vsekakor do velikega povečanja v primerjavi z letom 2016. kar pa zadeva vprašanje o uredbi. Eh, to je politično vprašanje, na katerega ne morem odgovoriti. Eh, poročilo povdarja, da nimamo samo trga ene države, ampak eh, da imamo mednarodni trg, torej tukaj gre za Evropsko unijo, kakor tudi za države izven Evropske unije. Najlepša hvala obema. S tem smo zaključili tudi za to točko dnevnega reda, ki je bila izjemno zanimiva in to je zagotovo področje, ki nas eh, skrbi. Eh, vsekakor bomo sledili vašim nadaljnim poročilom in se vam zahvaljujemo za vaše prizadevanja. Za ohranitev evropskega modela, evropskega pristopa. Pravzaprav sem bil pretresen eh, zaradi primerjave smrtnih primerov, 9000 na 500 milijonov eh, v Evropski uniji in 72 tisoč eh, v eh, ZDA. Zatem se mora nekaj skrivati. So now let's, let's, let's make it an additional minute of our time. We thank the interpreter. Zdaj pa se bomo zahvalili še tolmačem zaradi tega, ker smo presegli okvir za to jutranjo sejo odbora Libe. Na vrsti pa je glasovanje. Najprej sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in pa Srbijo. Ne, se upravičujem. Med Evropsko unijo in Črnogoro. Prva je Črnogora glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črnigori. Poročevalka je kolegica Betina Volat. Kolikor sem razumel, imamo le en predlog spremembe. Ne, nimamo nobenih predlogov spremembe, samo glasovanje. Ne, imamo predlog spremembe. Ja, imamo torej predlog spremembe. Siderego iz eh, GUE eh, in sicer o zavrnitve priporočila. Najprej bomo glasovali o predlogu spremembe, eh, potem pa o samem priporočilu. Glasujemo. ELS e e ima enega člana preveč in tudi GUE. GUE, en član preveč glasuje. Ne, ELS je v redu, kaj pa GUE? Štirje so. Eno izmed kartic je potrebno izuzeti. By technical services that one card is to be withdrawn from GUE. Now it's okay, now it's okay. Zdaj je vse v redu, ja. Konec glasovanja. 9 za, 44 proti, torej ta predlog spremembe je zavrnen. Sedaj pa bomo glasovali o osnutku priporočila kot celoti. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 43 za, 9 proti. Torej, sprejeto. Hvala lepa, gospa Folat. In sedaj še drugo priporočilo. Pravzaprav gre za isto stvar. Gre za predlog spremembe uh, skupine GUE za zavrnitev priporočila uh, in potem bomo glasovali o samem priporočilu. Gre pa za sklenitev sporozuma o statusu med Evropsko unijo in tokrat Republiko Srbijo. Torej, najprej bomo glasovali o predlogu spremembe uh, eh, GUE. Glasujemo. Ali je vse v redu s številkami? Ja. Deset proti 44, zavrnjeno. In sedaj končno glasovanje o osnutku priporočila. Glasujemo. Konec glasovanja. 44 za, 10 proti, torej sprejeto. Čestitke, gospa Volat, in hvala lepa tolmačem za dodatno minuto. Ob 14.30 bomo nadaljevali eh, in sicer s poročilom komisije. Ob 14.30 vas opozarjam, ne ob 15.00, 14.30. Hvala lepa.